Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolegi in kolegice, gospe in gospodje, lep pozdrav in dobrodošli na prvem zasedanju po ustanovni seji, na prvi seji torej odbora za kmetijstvo v novem zakonodajnem mandatu od 2019 do 2024. Nekaj formalnosti nas še čaka, preden se lahko lotimo dela. Najprej sprijetje dnevnega reda. Ukolikor nišče ne ugovarja, lahko predlagani dnevni red sprejmemo. Gospa Gilera, izvolite. Si, Najlepša hvala gospod predsednik, glede na to, mm, da je danes prva seja po tem, ko je premenil naš kolega Andrej Bradford, da to omenimo in da se dogovorimo, da pošljemo pismo sožalja um, svojcem gre za kolego, portugalskega kolega, ki prihaja z Azorskih otokov. Najlepša hvala, gospa Aguilera. Gospoda Bradforda se bomo eh, spomnili, to je tudi predvideno po dnevnem redu čez nekaj trenutkov. Preden Nadaljujemo. Pa moram upozoriti eh, še na nekaj stvari. Namreč današnje zasedanje odbora se uživo prenaša po spletu. Kar zadeva tolmačenje, imate na voljo vse jezike, z izjemo estonščine, latviščine, malteščine in irščine. Vsi ostali jeziki so vam danes popovdne na voljo. Naj vas potem obvestim tudi, da obstaja eh, agri paket dobrodošlice. V njem boste našli pozdravne besede generalnega direktorja eh, oddelka za notranjo politiko DG IPOL ter seznam kontaktov sekretarijata odbora ter tudi vrsto drugih uporabnih informacij boste tam našli v zvezi z delovanjem odbora za kmetijstvo ter tudi v zvezi z dejavnostmi v obdobju 2014 do 2019. Morda vas bo to zanimalo. Potem naj se dotaknem žal preminulega kolega Andreja Jurgija Bradforda. Kolega Amaro je prosil za besedo, izvolite. Dobrega, Najlepša hvala, gospod predsednik. čeprav prihajam iz druge politične skupine, sem bil kolega, portugalski kolega gospoda Bratvorda. Z njim sva razpravljala še o reformi skupne kmetijske politike, ker prihaja iz najbolj oddaljene regije, se je še posebej zanimal za to temo z veliko obžalovanjem in z globoko žalostjo želim izraziti sožalje svojcem in se pridružim vašim besedam, gospod predsedujoči, in tudi besedam kolegice, ki je to že povedala, da tudi v imenu portugalskih socialistov izrazite sožalje vsem bližnjim. Vielen Dank, kolege Amaro, da si. Najlepša hvala, kolega Amaro, da ste se spomnili kolege Bradforda. Vse bi vas prosil, da ustanete in da se z minuto moka spomnimo kolege in se mu posvetimo.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 Sedaj bomo nadaljevali skladno z dnevnim redom. Sledi izvolitev tretjega podpredsednika oziroma podpredsednice. Gospa Aguilar je prosila za besedo. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi za besedo, mislim, da je prav, da začnemo takoj z delom. Zato sem se odločila, da bom sodelovala v tem odboru in to v dobro naših kmetov in kmetic in zato je prav, da izvolimo podpredsednika v našem odboru. Evropska unija in Evropsko kmetijstvo se soča z velikim izzivom in to je prosta trgovinski sporazum z Merko Surjem in zato je prav, da takoj poskrbimo za hitro reš, rešitev tega vprašanja in prosim za vaše zaupanje pri izvolitvi tretjega podpredsednica oziroma tretje podpredsednice. Naša naloga je, da zagovarjamo interese vseh kmetov v celotni Evropski uniji. Najlepša hvala za pozornost. Vielen Dank. Najlepša hvala, gospa Avilar. Ima še kdo željo spregovoriti, preden preidemo na samo izvolitev? Paolo De Castro. Hvala lepa, predsednik, v imenu skupine SD bi rad predstavil kandidaturo kolegice Klare Aguilere za mesto podpredsednice. Vielen Dank. Ähm Najlepša hvala. Kolegica McIntyre. Hvala, predsednik. Kot veste, dodeljujemo podpredsedniška mesta po Dontovem sistemu, tako da se dogovorimo o predsednikih posameznih odborov. Eh, med skupinami na podlagi Dontove formule. Enako velja tudi za podpredsedniška mesta. Če torej verjamete v ta sistem in vem, da veliko skupin van verjame in običajno je med njimi tudi skupina SND, eh, bi rekla, da kot veste, to mesto tretjega podpredsednika pripada skupini EKR. In zato predlagam gospo Aglar kot tretjo podpredsednico. Vielen Dank, Frau. Najlepša hvala, kolegica. Preden preidemo na izvolitev, najprej zastavljamo vprašanje, ali morda obstaja še kakšna kandidatura. Očitno ne. Bomo pa na hitro pojasnili še nekaj formalnosti, tako da boste natančno vedeli, kako glasujete in kakšna večina je potrebna. Gospa Aguilera, želite ponovno besedo? Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi zopet dali besedo. Že drugič v drugem mandatu delam v tem odboru in se zauzemam za interese kmetov in živinorejcev v Evropski uniji. Zato kandidiram za mesto podpredsednice in seveda bom delala in sprejemala navodila vseh kolegov. Nimamo nobenih osebnih težav. v zvezi z eh, drugimi kandidati. In eh, menim, da je prav, da sodelujemo v predsedstvu in zato kandidiram za to mesto v imenu vseh kolegov. Hvala lepa. Še nekaj formalnosti prebral jih bom v angleščini, tako da boste natančno vedeli, kako poteka postopek. Torej, dragi kolegi, Zdaj bomo zaključili z izvolitvijo predsedstva in sicer bomo izvolili tretjega in četrtega podpredsednika odbora. Morda bo potrebno e, elektronsko glasovanje, zato pozivam vse e, polnopravne in nadomestne člane, da preverite, ali imate svoje glasovalne kartice. Je kdo, ki nima s seboj svoje glasovalne kartice? Is there a uh, substitute from the EPP group? Ali morda lahko vskoči kak nadomestni član iz vrst e LS? Dobro. Potem je to rešeno. Tako. Kolegi, In kolegice, najprej bomo izvedli testno glasovanje, da preverimo delovanje elektronskega glasovalnega sistema. Hkrati pa bomo s tem tudi preverili, da imate vsi pri sebi glasovalne kartice. Okay, also wir haben. Ähm torej, 48 elektronskih glasov je bilo oddanih. Oziroma, 48 kartic je prisotnih. Prosim, če vsi glasujete, ni važno, kateri gumb pritisnete. Zdaj imamo enega glasujočega preveč zopet 48 glasov, 42, 43 vas je oddalo svoj glas. Prosim torej, da pritisnete gumb za glasovanje. Eden iz vrst nepovezanih poslancev preveč je glasoval. Sam tudi nisem glasoval, hvala, da ste me upozorili. Torej, en glas iz vrst nepovezanih poslancev je preveč. Dobro, 48 prisotnih, 48 oddanih glasov. Spet imamo enega preveč prosim, da se nepovezani poslanci dogovorite, katera dva bosta glasovala. Sicer enostavno umaknite oziroma vzemite kartico iz glasovalne naprave. Dobro, s tem lahko zaključimo to testno glasovanje. In smo pripravljeni. Tako. Vse je pripravljeno za glasovanje. Torej, pred nami je izziv, kajti obe kandidatki imata zelo podobni imeni in eh, obstaja možnost zamenjave oziroma zmote. Zato predlagam, da za gospod Aguilar iz EKR določimo zeleni gumb, za gospod kolegico Aguilera iz vrst S in D pa rdeči gumb. Tako. Zdaj bom odprl glasovanje. Torej, kolegica Aguilar, zeleni gumb, kolegica Aguilera, rdeči gumb. So, dann schließe ich die Abstimmung.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 Torej, kolegi in kolegice, zdaj lahko preidemo na izvolitev četrtega podpredsednika oziroma podpredsednice odbora. Imamo kakšne predloge, kolegica Müller. Eh, hvala lepa. Predlagam kolegico Elzi Katajnen, to je njen drugi mandat v eh, odboru za kmetijstvo in vesela bom, če jo podprete. Gibt es weitere Kandidaturen? Imamo še kako kandidaturo? Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu skupine Identiteta in demokracija predlagam eh, kolego, kolegico Makset Pirbakas. Ja. Ja. Vielen Dank. Wir haben zwei vorgeschlagene. Hvala lepa. Imamo dve kandidaturi, kolegico Katanen in gospod Pirbakas. Imamo še kakšno kandidaturo? Gospa Pirbakas je prosila za besedo. Gospod predsednik, eh, podpredsedniki, dragi kolegi in kolegice, kandidiram za mesto četrte podpredsednice tega odbora. Kmetijstvo ni zgolj področje, s katerim se ukvarjam. Sem eh, aktivna v kmetijstvu, to je tisto, kar daje mogoče preživetje meni in na tisoče ljudem. Zame je kmetijstvo strast. S tem se ukvarjam eh, od šestega leta. Eh, kot eh, sindikalistka se borim za pravice naših kmetov. Eh, Eh, in zlasti za um, oddaljene regije. Želela bi sodelovati eh, z vsemi na inteligenten način, želim si prizadevati za rešitve in kompromise, eh, zato da bomo stali ob strani našim kmetom. Sem sindikalistka, sem poslanka in prosim, da me podprete kot. Eh, predstavnico kmetov kot eh, predstavnico najbolj oddaljenih eh, regij. Skladno z členom 307 pogodbe o delovanju Evropske unije. Prizadevam si za enakost moških, žensk ter vseh regij v Evropski uniji. Najlepša hvala in eh, zahvaljujem se vam, gospod predsednik, ter vsem podpredsednikom. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo še gospa Katanen. Najlepša hvala. Cenim, da so me kolegi predlagali za položaj podpredsednice. Gre za zelo pomembno nalogo drugič, eh, oziroma drugi mandat zaporedoma sem v odboru za kmetijstvo. Študirala sem in tudi poučevala eh, na področju kmetijstva in neravnih virov. Bila sem nacionalna poslanka 11 let. Eh, Borila sem se za proizvodnjo hrane v Evropski uniji in to področje mi je v velik navdih, tako da bom z veseljem opravljala to nalogo v vašem imenu. Dank, Najlepša hvala. Zdaj pa lahko začnemo z izvolitvijo. Tudi tokrat imamo dve kandidatki. Tudi tokrat bo izvoljena tista kandidatka, ki bo dobila večino glasov prisotnih poslancev. Torej, ponovno vas prosim, da pripravite elektronske kartice. Zeleni gumb pomeni glas za gospo Katajnen, rdeči gumb pa pomeni glas za gospo Pirbakas. Tako, prosim, da glasujete. Torej ponovno, zeleni gumb je glas za gospod Katajnen, rdeči gumb glas za gospod Pirpakas. Glasovanje je končano. Izvoljena je kolegica Katajnen z 29 glasovi za, 9 glasovi proti in 9 vzdržanimi. Čestitke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolegi in kolegice, zdaj pa lahko nadaljujemo, kot predvideva dnevni red. Verjetno bomo morali počakati še nekaj minut, ker gospoda komisarja še nisem videl. Also wir müssen weiterhin auf den Kommissar warten, solange unter. Torej, čakamo na komisarja, mm, vmes bomo na kratko prekinili sejo, ampak najbolje, da kar ostanete na svojih mestih, tako da ne bomo izgubljali časa, ko pride komisar in da bomo lahko takoj začeli. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Dragi kolegi in kolegice, dame in gospodje, prosim, da se ponovno vrnete na svoja mesta. Nadaljevali bomo z našo sejo. Med nami pozdravljam komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospoda Hogana. Dobrodošli v našem odboru za kmetijstvo. Glede na to, da smo na začetku novega obdobja, je prav, da takoj začnemo z dialogom z našim komisarjem. Jasno je, da je aktualnih kar nekaj pomembnih tem, kjer bo potrebno nadaljno delo, ki so še na dnevnem redu, tako da je vsekakor potrebna razprava, ki jo bomo, oziroma ki bi jo radi danes imeli z vami, gre predvsem za predlog kmetijske reforme za tri različne uredbe in za učinek prostotrgovinskega sporazuma z Merkosurjem na evropski kmetijski sektor zlasti z vidika dogovora, ki je bil 28. junija dosežen po 20 letih pogajanj. Če nam bo čas eh, to dovolil, bomo govorili tudi o učinkih prostotrgovinskega sporazuma z Vietnamom na kmetijski sektor. Govorili bomo o stanju reform v Svetovni trgovinski organizaciji ter o zaključkih skupine na visoki ravni eh, o sladkorju. Torej, eh, preden dam besedo komisarju, naj novim kolegim pojasnim, kakšen je postopek. Gospod komisar bo eh, podal svojo predstavitev, potem dobi besedo sedem koordinatorjev, ki imajo vsak dve minuti in že takoj vam povem, da uh, bom poskrbel, da se boste držali časa za govor. Potem bo komisar odgovoril na prvi krok komentarjev, na to pa boste dobili besedo tudi še ostali kolegi in kolegice in sicer boste imeli po eno minuto. Zdaj pa gospod komisar, kar izvolite. Najlepša hvala, predsednik Linz, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje hvala za vabilo, da sem danes popovdne z vami tu in da lahko začnem dialog z vami tako kmalo po vzpostavitvi oziroma ustanovitvi novega odbora. Najprej naj vam vsem čestitam za nedavno izvolitev oziroma ponovno izvolitev. Zlasti pa želim čestitati vam, predsednik in podpredsednikom odbora ter koordinatorjem posameznih skupin. Veselim se tesnega sodelovanja z vami v interesu naših kmetov. Najprej, gospod predsednik, bi izrekel sožalje družini in svojcem vašega kolege Bradforda, ki je pred nedavnim umrl. Nisem ga sicer poznal, ampak vsekakor gre za veliko izgubo za njegovo družino in prijatelje. Uh, bil je novo izvoljen in tako kmalo po izvolitvi umrl. V odboru vidim številne nove obraze, pa tudi številne znane obraze. Torej, vsaj tu spredaj se zdi, da se stvari nadaljujejo, kakršne so bile. Tako da me veseli, da imamo mešanico novincev in bolj izkušenih kolegov. V zadnjih letih je ta odbor bistveno prispeval k številnim temam, in eh, dosežkom. Tu je bil ruski embargo, soočiti smo se morali eh, z posledicami tega. Potem je bila tu eh, prejšnja reforma, eh, eko eh, uredba, omnibus uredba. Eh, In direktiva o nepravičnih trgovinskih praksah je bila tudi zelo pomembna. Gospod De Castro je vodil postopek in tudi poročevalci v sencih so bistveno prispevali k zaključku te zelo pomembne teme. Z delom tega odbora smo uspeli olajšati življenje našim kmetom ter tudi našim upravnim organom. Uh, mislim, da so stvari na številnih področjih boljše, kot so bile prej. Direktiva o nepravičnih trgovinskih praksah, naprimer, naprimer je prvič uvedla po vsej Evropski uniji zaščito pred določenimi praksami na področju oskrbe z hrano, eh, kar ni samo v interesu, ampak omogoča preživetje naših kmetov. In kot ste dejali, gospod predsednik, se danes ne bo mogel dotakniti vseh tem, ampak se že veselim vaših vprašanj. Se pa bomo sredotočili na najbolj aktualne tematike trenutno na področju kmetijstva. Današnja SKP je okoljska, kmetijska in socialna politika. Je zelo pomemben eh, dejavnik evropske politike v sektorju, ki. Eh, da je mogoče preživetje 34 milijonom ljudi, eh, gre za 173 milijard evrov in eh, trgovinski presežek v višini 22 milijard evrov. SKP Evropske unije torej bistveno prispeva k ohranitvi naših naravnih virov, biotske raznovrstnosti in skoraj 50 odstotkov Eh, torej skoraj 85 odstotkov našega ozemlja je eh, z njo zaščitenih in tu bi radi naredili z novo reformo še kaj več. Ščitimo pa tudi podeželja, kjer eh, živi več kot polovica evropejcev, ki so območje za prosti čas za rekreacijo. Predvsem želimo zagotoviti preživetje kmetijskega sektorja po vsej Evropi in to bo pomenilo okrepitev konkurenčnosti, večjo odpornost na tveganja in krize. Hkrati pa moramo kmetijstvu tudi omogočiti, da izkoristi vse prednosti nove tehnologije ter vključitve znanstvenih dognanj v kmetijske eh, dejavnosti. Poskrbeti moramo torej za, tudi za novo generacijo evropskih kmetov. Prav tako moramo spodbujati povezovanje uh, okoljskih in podnebnih uh, dejavnikov z kmetijstvom. Torej, ne gre samo za boj proti podnebnim spremembam in za ohranjanje okolja kot tako, hkrati vse to omogoča tudi nadaljne preživetje kmetijstva v prihodnje. Uh, Prav tako v našem predlogu govorimo o načrtih za zdravo življenje. Tu pa so tudi druga področja, naprimer dobrobit živali, eh, pesticidi eh, in tako dalje. Kmetje morajo biti del rešitve. V V strateški agendi za obdobje 2019 do 2024 so to potrdili tudi predsedniki vlad in držav. Na zasedanju konec junija pa je bilo rečeno tudi, da potrebujemo podnebno neutralno, zeleno in socialno Evropo. Novoizvoljena predsednica Evropske komisije je izpostavila, kako izpostavljeni so kmetje podnebnim eh, in okoljskim spremembam. Pozvala je k eh, Green Dealu za kmetijstvo in kmetijstvo mora biti pripravljeno, da poda svoj prispevek k temu širšemu cilju. Uh, SKP bo morala še naprej skrbeti tudi za podeželje, za zagotavljanjem delovnih mest, spodbujanjem blaginje ter s tem, da bo nudila perspektive podeželjskim skupnostim ter uh, se odzivala na njihove socialne potrebe. Kar zadeva večletni finančni okvir, je komisija lani podala svoj predlog in glede na okoliščine, v katerih je bil podan ta predlog, zlasti kar zadeva Brexit, uh, Eh, ostajam pri svojem stališču, da gre za dobro izhodišče. Eh, ta predlog zagotavlja, da bo SKP igrala polno vlogo pri podpiranju kmetov ter da bo prispevala k soočanju z izzivi, eh, s katerimi se srečujejo kmetje. 96 odstotkov sedanjega proračuna se ohranja skladno s predlogom komisije. Seveda pa bosta sozakonodajalca odločila, ali bo teh sredstev še več mi smo predlagali 365 milijard evrov eh, in dodatnih 10 milijard za raziskave in razvoj na področju kmetijstva in podeželja. To je, odziv na, to je odraz naše predanosti posodobitvi evropskega kmetijstva. Verjetno številni menite, da potrebujemo eh, dobro financirano SKP, tako da eh, se že veselim razprav tudi svetom in parlamenta o tem, kako to doseči. Eh, v rokah držav članic in parlamenta je, da se odločijo, ali želijo ohraniti ali spremeniti predlog komisije in če bo obstajal konsens za okrepitev ravni sredstev, ga bo komisija seveda pozdravila finsko predsedstvo eh, se osredotoča na dogovor o večjem finančnem okviru in eh, želim jim vse dobro pri tej nalogi. Naloga bo težka, ampak gre za pomemben cilj. S tem bomo zagotovili kmetom eh, predvidljivost, zlasti, ko gre za naložbene odločitve, o katerih številni razmišljajo. Gotovost, predvidljivost je ključnega pomena in upam, da bomo to dosegli še pred koncem leta. Gospod predsednik, pred uh, volitvami ste glasovali o predlogu komisije uh, za prihodnost SKP. Vem, da uh, še razpravljate o tem, kako boste nadaljevali s tem delom. Ne bom se upletal v te razprave, ampak upam, da se boste odločili nadgraditi delo, ki ste ga že opravili. Dobro delo so odpravili vsi trije pročevalci pred volitvami. Mi smo uh, v našli argumente za ohranitev 96 odstotkov eh, financiranja. Imeli smo tudi zelo konkretne načrte za to, kako ukrepiti našo ambicioznost o podnebnih in okoljskih ciljih. Torej, ko bodo sledile nadaljne faze razprav, bodo predsedniki vlad in držav želeli vedeti, kakšni so argumenti tega odbora ali drugih odborov za nadaljne povišanje sredstev na katerem koli področju, tudi ko gre za SKP. Želeli bodo vedeti, zakaj se bodo sredstva porabila in rekel bi, da je pomembno, da bo ta odbor eh, sposoben pokazati tistim, ki bodo sedeli za mizo, ko boste eh, zahtevali več denarja, da boste znali dobro obrazložiti, zakaj ta denar potrebujete. Ko boste svet in eh, parlament sprejela svoja stališča, bo sledil trilog in zagotavljam vam, da bo komisija v tem trilogu odprta, konstruktivna in da bo delovala v dobri veri. Kot veste, gospod predsednik, je politični dogovor med Evropsko unijo in državami Merkosurja, torej eh, Brazilijo, Argentino, Paragvajo in Urugvajo, je bil dosežen prejšnji teden po natanko 20 letih pogajanj. Zadovoljen sem, da je sporazum uravnotežen, pa tudi celovit in ambiciozen. In razumem, da predstavlja izziv za določene kmetijske sektorje. Hkrati pa smo zagotovili tudi priložn priložnosti za določene kmetijske sektorje, e, vino, alkoholne pijače, e, mlekarstvo. E, to je samo nekaj sektorjev, ki bo beležilo koristi. E, sklenili smo vrsto pomembnih dogovorov z Japonsko, Vietnamom in vsi ti prinašajo številne prednosti evropskim proizvajalcem e, hrane. E, Bili pa smo večkrat napadeni, kar zadeva eh, Merkosur. Eh, že samo bes, beseda Merkosur vzbuja določen vtis, ki ni vedno pozitiven. Naš cilj pa je bil seveda, da eh, dosežemo kar največje, največje koristi in kar najmanj težav in zato smo si prizadevali. V tem kontekstu je komisija naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da je, varo, da je varovala interese kmetov in zagotavljala njihove koristi. Eh, To smo storili na podlagi mandata sveta in parlamenta na področju sladkorja in alkoholnih pijač. Eh, opredelili smo eh, določene eh, tarifne kvote ter tudi določene varovalke za občutljive proizvode ter, če bi se kdaj pojavila potreba, tudi o svežno finančne pomoči. No, tudi parlament bo moral presoditi o tem, eh, kaj prinaša ta sporazum. 4 eh, milijarde evrov je vreden eh, ta dogovor za proizvajalce in tudi izvoznike hrane. To je tudi dogovor, ki ščiti 349 geografskih označb, kar je dobrodošel izid za proizvajalce najbolj kakovostnih proizvodov. Eh, ničesar nisem slišal eh, v zvezi s tem, tako da domnevam, da je to dobrodošlo. Raven zaščite je enaka, kot obstaja v Evropski uniji, z nekaj izjemami, ki so omejene na specifične primere, ki so predmet spora. Veliko smo uh, uh, se usredotočali na uh, področje govedoreje in perutninarstva, ki so najbolj občutljiva. Uh, no, dostop do uh, trga je omejen in podvržen strogemu nadzoru, upošteva tudi uh, pomisleke evropskih kmetov in preference potrošnikov. Tu bomo izvajali eh, skrbno določene kvote, ki bodo podvržene nadzoru, tako da ne bo prišlo do nekega neomejenega učinka čez noč. Eh, Eh, s kvotami bomo zaščitili najbolj občutljive sektorje, hkrati pa sporazum vsebuje tudi bilateralno varovalko, ki omogoča Evropski uniji, da spreme začasne ukrepe za regulacijo uvoza v primeru nepričakovane porasti uvoza, ki eh, bi lahko eh, povzročila grožno domačim trgom. Eh, to velja tudi za tiste proizvode, ki so predmet eh, tarifnih kvot in prvič nam je kaj takega uspelo doseči v prostotrgovinskem sporazumu. Ehm, doslej, če se takega nismo poznali. Še pomembnejši element sporazuma pa je, da bodo brez tarifne kvote v Evropski uniji regulirane z uvoznimi dovoljenji. To pomeni, da bomo lahko nadzorovali dotok blaga v Evropo. In pomena tega dosežka ne smemo podcenjevati. Poleg tega je komisija eh, omogočila tudi svežen pomoči v eh, vrednosti ene milijarde evrov izključno za kmetijski uh, sektor, če bi zaradi izvajanja dogovora prišlo do moten na trgu. S tem denarjem bomo financirali eh, ukrepe, ki jih omogoča skupno roditev trga. In izkušnje iz zadnjih let so pokazale, da imamo ustrezna politi eh, politična urodja v okviru SKP, da lahko učinkovito interveniramo na trgu, kadar je to potrebno. To smo naredili v letih 2015 in 2016 poleg eh, tega, da gre za sredstva izključno za kmetijski sektor, je prvič to vrsten svežen na voljo v kontekstu katerega koli prostotrgovinskega sporozuma. Nekaj je bilo govora tudi o tem, da naj bi pri dogovoru prišlo do popuščanja naših sanitarnih standardov, vendar to ne drži. Eh, drži ravno obratno. Sporozum eh, potrjuje previdnostno načelo in ne prinaša nobenih sprememb strogih evropskih pravil. Vsi proizvodi morajo biti skladni z lastnimi standardi Evropske unije. S tem, ko bo zagotovljena skladno z našimi standardi, bomo pravzaprav izboljšali standarde v državah Merkosurja. Naši standardi niso predmet pogajanj in se bodo izvajali še naprej tako strogo kot uh, doslej. Uh, vrsta eh, možnosti nadzora obstaja v rokah držav članic, tudi vaše države, gospod Hausnik. Obstaja neka iluzija in to eh, ni prvič, gospod Hausnik, da Evropska unija uporablja nižje standarde za uvoz iz Merkosurja kot pa za lastne proizvode. To iluzijo uh, so ustvarile napačne informacije in jo je potrebno razbliniti. Poglejmo torej dejstva, ko gre za Brazilijo. Uh, samo določene regije lahko izvažajo v Evropsko unijo. Glavna eh, območja proizvodnje govedine so na jugu Brazilije. Eh, to veste tisti, ki poznate tamkajšnjo geografijo. Samo majhen delež, manj kot en odstotek eh, Ehm, klavnic je odobrenih za izvoz v Evropsko unijo in to so tiste, ki so najboljše in mora jih potrditi Evropska unija. Trenutno smo zamrznili dodajanje novih ustanov na seznam odobrenih klavnic za Evropsko unijo. Ehm, vse maso mora biti odstranjeno od kosti in starano in eh, lahko pride Evropska unija samo eh, preko imenovanih mejnih prehodov, kjer se izvedejo dokumentarni in fizični pregledi. Torej, poleg tega, da eh, lahko vse pomirim, kar zadeva izvajanje naših standardov, eh, je pomembno to upoštevati eh, in povdarjati zato, da bo razprava o Merkosurju dejansko temeljila na pravih informacijah. Včasih so informacije, kot smo videli v zadnjih tednih, zelo selektivne. No, izraženi so bili pomisleki glede vpliva tega dogovora na podnebne in okoljske politike. Trgovina se ne sme dogajati na račun okolja, ravno nasprotno, spodbujati mora trajnostni razvoj in sporazum predvideva specifičen postopek reš, eh, reševanja sporov v primeru neskladnosti s sporazumom. Evropska unija in Merkosur sta se zavezala k učinkovitemu izvajanju pariškega podnebnega dogovora in njegovih ciljev. To med drugim vključuje tudi boj proti deforestaciji in spoštovanje nacionalnih zavez na področju eh, podnebnih sprememb. Brazilija eh, se je v okviru peruškega sporazuma eh, zavezala, da bo dosegla nično stopno deforestacije v amazonskem pragozdu, da bodo ponovno pogozdili 12 eh, milijard hektarjev do leta 2020 ter da bodo trajnostno gospodarili z gozdovi ter eh, onemogočali nezakonite prakse. Ta sporozum ponovno potrjuje, kakšno pri, vrednost Evropska unija pripisuje vlogi trgovine v dogovorih z partnerji, ki spoštujejo naše standarde in naša pravila. Nekaj časa bo še preteklo, pridem boste pozvani, da ratificirate ta sporazum in upam, da boste v tem času razmislili o vseh pomislekih, ki eh, seveda obstajajo. Eh, če želite v zvezi s tem še kakšne informacije, smo vam, so vam naše službe na voljo. Eh, posodobili pa bomo tudi uh, študije učinka, ki bo upoštevala ta sporazum in 12 drugih sporazumov, ki so bili sklenjeni v zadnjih letih, vključno z uh, Singapurjem, Vietnamom in Japonsko. No, Eh, seveda v tem kratkem predlegu nisem mogel poštevati vse kompleksnosti, potrebne bodo nadaljne ocene in analize in veseli me, da so številne države članice se odločile same izvesti oceno učinka na posamezne sektorje. Če ne bom uspel odgovoriti na vsa vaša specifična vprašanja, pa vam bom z veseljem eh, kasneje poslal pisni odgovor ali eh, pa ga boste prijeli od mojih služb. Kar pa zadeva Vietnam, na kratko, uh, prosili ste za zadnje informacije o nedavno podpisanem prostotrgovinskem in investicijskem sporazumu med Vietnamom in Evropsko unijo. Gre za celovit in ambiciozen eh, prostotrgovinski sporazum. Eh, gre za eh, najbolj ambiciozen sporazum, kar smo jih kdaj sklenili z državo v razvoju. Primerjujemo, primerjujemo da samo dogovor s državami ASEAN. Gre za trg 90 milijonov ljudi v Vietnamu in gre za eno najbolj dinamičnih regij na svetu danes. Eh, kar zadeva kmetijstvo, je končni izid pozitiven, kar zadeva liberalizacijo trgovine, smo dosegli odprtje za uh, govedino v treh letih, za perutnino v desetih letih, za vino in uh, alkoholne pijače, uh, polna liberalizacija čez sedem let. Uh, kajti danes na številnih teh področjih tarife znašajo celo 55 odstotkov. Eh, liberalizacija pri eh, mlekarstvu, pri svinjini, eh, pri eh, sadju in zelenjavi ter pri predelanih proizvodih v 5 do 7 letih. Eh, po drugi strani pa Evropska unija tudi tu ščiti določena zaš, eh, občutljiva področja, eh, naprimer eh, etanol, riž, gobe, česen in jajca. Eh, vrsta specifičnih eh, proizvodov eh, določenega porekla bo zaščitenih pred kopiranjem. Eh, to bo koristilo evropskim kmetom in eh, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki proizvajajo tradicionalne proizvode. Prostotrgovinski sporozum z Vietnamom je torej dobra novica za kmete in proizvajalce hrane, ki bodo lahko okrepili svoj izvoz. Gre za še en sporozum v vrsti podobnih sporozumov, ki so prinesli nove priložnosti za naše kmete in proizvajalce. No, eh, pa še na kratko, kar zadeva pogovore v svetovni trgovinski organizaciji. Gre za zelo napeta pogajanja, ki potekajo v Ženevi. Zlasti gre tu za številne enostranske ukrepe v vojni med eh, ZDA in Kitajsko. In vse to je seveda bistveno vplivalo na multilateralni trgovinski sistem. Komisija je prepričana, da ga moramo reformirati in okrepiti, eh, ne pa dovoliti, da razpade. Kar zadeva eh, kmetijstvo, eh, naj opomnim, kako pomembna je trgovina za naše kmete. Eh, Eh, dobro delujoč, eh, jasen, večstranski trgovinski eh, sistem je ključen in videli smo že, do kakšne škode lahko pride, če ta ne deluje. Evropska unija si prizadeva na, na, za napredek v STO tudi na številnih nekmetijskih področjih, naprimer pri storitvah, industrijskih subvencijah, tehnološkem napredku. Eh, Mar si kdo povezuje napredek na teh področjih z napredkom na kmetijskih področjih? Eh, tako da moramo tu videti neko priložnost, ne grožnjo. V zadnjih desetletjih smo dosegli številne reforme eh, v naši kmetijski politiki in <clears throat> imamo veliko manevrskega prostora, da jo zavarujemo in to bomo še naprej izkoriščati. Predvsem se moramo boriti proti eksploziji razno raznih enostranskih ukrepov eh, strani Kitajske, Indije in drugih držav. Najbolj nujna naloga pa je, da eh, dosežemo premike eh, v eh, prizivnem organu in da sistem ponovno začne delovati. Če ne bo prišlo do hitre rešitve, bo sistem eh, paraliziran do konca leta, kajti. Eh, prizivni organ bo potem imel samo še eno članico, potrebne pa so tri za uh, sklepčnost. No, številna stališča se niso spremenila od eh, konference v Buenos Airesu v letu 2017, tako da obeti za naslednjo konferenco niso najboljši. Eh, gospod predsednik, veliko nalog ste mi dali. Eh, potrudil sem se, da sem podal informacije o najbolj aktualnih temah, zdaj pa sem pripravljen prisluhniti vašim eh, pripombam in odgovarjati na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš navdušujoč uvod da ste obdelali vprašanja, ki smo jih izpostavili. Ko sem tukaj malce pogledoval po dvorani, sem opazil, da so nekatere besede naletele na plodna tla. Vseeno pa moram dati besedo našim koordinatorjem. Predtem pa moram pozdraviti še goste Pavla de Castra, osem predstavnikov Sveta za kmetijstvo. Prisrčno dobrodošli. Potem pa lahko začnemo s krogom koordinatorjev. Prvi ima besedo gospod Herbert Dorfman. Dve minuti. Najlepša hvala. Gospod predsednik, prisrčno dobrodošli, gospod eh, komisar, tudi v imenu svoje politične skupine moram izraziti zadovoljstvo, da ste zopet z nami v odboru in kako smo vam hvaležni za stalen dialog, ki ga vodite z nami. Omenili ste, Nekaj pomembnih vprašanj. Rad bi izpostavil dve vprašanji v tem kratkem času. Najpomembnejša tema v naslednjih mesecih, ki nas čaka, je reforma skupne kmetijske politike. Kot veste, smo glede tega sprejeli odločitve na podlagi predlogov, rade bi nagradili na podlagi teh naših skupnih odločitev in k razpravi vključili še nove kolege, novo izvoljene poslance. Na veliko vprašanj bo treba še odgovoriti in potem tudi zadostiti pričakovanjem naših kmetov treba poiskati čim bolj primerne rešitve za odprta vprašanja. Jasno je, da je najpomembnejše vprašanje financiranje skupne kmetijske politike. Treba je pritisniti na vlade držav članic, da ne bo prišlo do krčenja sredstev še posebej na področju drugega stebra skupne kmetijske politike, to je razvoj podeželja. Vem, da bi to prišpeljalo do več težav, kar pa se mi zdi pozitivne in to zelo malo krat povdarjamo in to je nov sklad za raziskave razvoj, ki dosega 10 milijonov evrov. Še nekaj v zvezi z Merkosurjem. Mislim, da boste tukaj naleteli na manj navdušenja, kot ste ga vi predstavili. Veliko kmetov v Evropski uniji je zelo zaskrbljenih zaradi tega. Verjetno se spomnite še, zakaj gre. In potem še zadnje vprašanje, razmere v Združenem kraljestvu. Brexit je tik pred nami in zato bo tudi to vprašanje zelo pomembno za kmetijstvo v naslednjih tednih in mesecih. Najlepša hvala, sedaj pa kolega De Castro. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej lep pozdrav komisarju, dobrodošli. Komisar Hogan, veliko veselje mi je, da ste danes z nami. Hvala tudi za ta uvodni nagovor, v katerem ste izpostavili vse dosežke našega odbora v zadnjem mandatu, naprimer direktiva z področja boja proti nelojalnim praksam, potem direktiva Omnibus in tako naprej. Kar zadeva SKP, drži, da se bo naš odbor moral ukvarjati s to zelo pomembno tematiko, pomembna je tudi z vidika prihodnosti naših kmetov. Zelo dobro veste, da je tu kar nekaj pomankljivosti, ne bom prikrival, da v naši skupini kar nekaj kolegov sanja o novi skupni kmetijski politiki na evropski ravni zagotovo pa ne bomo sedaj kakorkoli črnili dela, ki smo ga do sedaj opravili, zagotovo pa bomo morali še razmisliti tudi o proračunu. V okviru reforme SKP-ja še vedno nimamo jasnih odgovorov glede proračuna. Ne vemo, ali bo oktobra prišlo do breksita ali ne. Ne vemo, kako bo to vplivalo na proračun. Vemo pa, da je proračun zelo pomemben. Kar zadeva Merkosur. Strinjam se s tem, kar je rekel kolega Dorfman. Tudi tu je kar nekaj pomankljivosti in stvari, ki bi jih lahko kritizirali. Še vedno ne razumemo, zakaj se je ob koncu mandata tako pospešil celoten postopek, tudi v luči tega, da sploh ni potekala razprava v parlamentu s tem v zvezi. Naš odbor bo zagotovo opravil razpravo s tem v zvezi. Želimo si dodatnih, bolj jasnih informacij v zvezi s tem, kako bo ta sporazum vplival na naše kmete. Na koncu pa še nekaj, gospod komisar. Zagotovo ne bomo uspeli dokončati reforme do leta 2020. Zato se mi zdi, da ni pravi trenutek za to, da bi zdaj predstavili kakšne nove zakonodajne ukrepe, ampak morda vsaj nekaj zagotovil za kmete, pa vendarle bi lahko. Najlepša hvala, gospa Müller. Najlepša hvala, gospod komisar, za vašo uvodno predstavitev in tudi za jasen odgovor na izzive kmetijstva, da se zauzemate za interese našega kmetijstva, da se zavedate tega, da je treba poskrbeti za varno oskrbo hrane, da je treba povezati tudi kmetijstvo z varovanjem okolja, vendar pa tukaj igra pomembno vlogo tudi socialna politika, še posebej na podeželju kaj ti treba je zagotoviti trajnostnost na vseh področjih. Vsi si prizadevamo za to izpeljavo Reform na treh področjih SKP jasno je, da reforma ne poteka dovolj hitro v svetu in da tudi glede proračuna ni še vse jasno. Zato bi vam rada zastavila vprašanje, kdaj bomo dobili prehodno obdobje oziroma predpise za prehodno obdobje, te nujno potrebujemo, kdaj jih bomo dobili in koliko časa bo to prehodno obdobje veljalo. Mi moramo med tem že začeti s pripravljanjem pričakovanjem ostalega, kaj ti jasno je postalo, da ne bomo dobili nove skupne kmetijske politike pred letom 2023. Če bomo dobili nove predhodna pravila, boste zagotovili tudi prehod skladnosti na smotrnost in na uspešnost kaj ste storili tudi glede prevoza glavne živine in tudi Merkosurna skrbi, seveda je to zelo veliko trgovine. Vedeli, videli smo, kako in kakšne so razmere v Braziliji. Naši kmetje v moji državi so zelo zafrustrirani zaradi te razprave in tudi zaradi podnebnih izzivov, s katerimi se soočajo. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Hojsling. Lepo, da ste zopet z nami, gospod komisar. Mislim, da bi nam morali tukaj predložiti tudi dokument v zvezi z reformo SKP. Treba je poskrbeti za zaščito biotske raznovrstne, to je zelo pomemben del te reforme. Potem imamo podnebne spremembe, potem imamo vprašanje sredstev, veliko plačil bo vseeno vezano na površino, kar pomeni, da bodo največ dobili veliki kmetje. To pa ni več politika, ki je primerna za naše, naše čase. Zato je treba premisliti, če bi morali začeti od začetka. Sedaj pa prostotrgovinski sporazum s Merkosurjem. Zadeva je še slabša, kot smo mislili. Sedaj smo dobili kvote za meso, za govedino, eh, gre za 90 milijonov ton, tudi s Kanado imamo voza več kot 50 tisoč eh, ton in tudi ZDA. To pomeni, da bodo trg govedine v Evropi spravili na kolena. Vi pa pravite, da boste poskrbeli za to, da se bomo držali pariškega podnebnega sporazuma in da v Braziliji ni nezakonitega sekanja gozdov. To je šala. Vidite, kaj se dogaja v zadnjih letih, videti, da, so sedaj, da so sedaj uzakonili uh, um, nezakonito posekane gozdove. Gospod Bolsonaro je pred kratkim dejal, da se mora Evropska unija zadržati komentiranja njihove notranje politike in da gre za njihov pragost. Če pa mi sedaj to zagovarjamo in da bomo na to politično gledali, da lahko sedaj izvozimo več čokolade. To je seveda lepo za naše kmete, vendar pa nimajo nič od tega. Potem vidite, da bomo lahko prodali industrijske proizvode, kmetijstvo pa bomo razprodali. Če vi to zagovarjate v redu, vendar pa ne morate tudi razložiti, zakaj boste izplačali več kot milijardo očkodnin. To seveda tukaj nima nobenega smisla več. Še kolega David zjištěn, že mohu mluvit česky, takže budu mluvit česky. Povedali so mi, da lahko govorim češko, zato bom to tudi storil. Evropska kmetijska politika je pripeljala do večne enakosti in tudi do paca proizvodnje Kmetijstvo in razvoj podeželja je zašlo v slepo ulico. Kmetijstvo je strateškega pomena za države članice. Povezano je z nacionalno varnostjo in, za, in socialnim razvojem. V Grčiji, v Italiji in v Latviji smo videli vasi, ki izumirajo, ki so opustošene, kjer zemlje več nihče ne obdeluje. Ravno tako ta zemlišča niso postala pašniki ali gozdovi, jih je, zrasel jih je plevel. Na češkem smo videli upad zaposlenih v kmetijstvu, deloma zaradi večje produktivnosti, deloma pa tudi zaradi kolapsa reje živine. Opazili smo degradacijo tal, kar velikokrat pripelje do suše. videli smo nerazumen pristop k podeželskemu gospodarstvu. Prostotrgovinski sporazumi, kot je Merkosurjev, ne predstavlja nobene prednosti. To ni nobena priložnost za naše kmeti, ampak grožnja. Videli smo, kaj se je zgodilo do sedaj. Zato smo običajno zelo kritični in ne bomo sprejeli sprememb, s katerimi bi naše razmere še poslabšali. Najlepša hvala. Sedaj pa še kolegica McIntyre. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, najlepša hvala, da ste z nami. Sedaj sedim tu zadaj, V zadnjem mandatu sem zelo uživala v sodelovanju z vami. Dosegli smo zelo veliko stvari, nekaj ste jih danes tudi omenili. Vendar pa nekdo, ki vedno zagovarja mlade kmete in mala podjetja, sem bila zelo dejavna na področju direktive v zvezi z nelojalnimi praksami. Večina malih kmetov in malih podjetjev potrebuje zmanjšanje birokratskega in administrativnega bremena, kaj ti marže so zelo male in skromne in to ogroža preživetje malih kmetov in malih kmetijskih gospodarstv. Tehnološki napredek v kmetijstvu lahko pripelje k bolj produktivnemu in trajnostnemu kmetijstvu. Vendar pa mora Evropska unija postati vodilna na področju kmetijske tehnologije, na področju inovacij in trajnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da koristi nove tehnologije in inovacije postanejo razporožljive za vse kmete, za velike, za male, za konvencionalne, za ekološke. Zelo pomembno je, da tehnične rešitve delujejo in so primerne za male kot za velike kmete. Moje vprašanje se glasi, kako kako vi vidite možen napredek na področju kmetijske tehnologije, zato da bi dosegli bolj trajnostno kmetijstvo? Kako si vi zamišljate ta napredek v naslednjih letih v Evropski uniji? Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Flanagan. Najlepša hvala, da ste prišli k nam. Vi ste si verjetno mislili, da bom v tem sklicu igral golf. Nekateri so se motili, verjetno ste veseli, da me zopet vidite tukaj. Mi smo vprašali komisijo, zakaj gre pri tej reformi in dejali so, da vse, kar želite, razen za Brexit. 50 milijonov evrov denarja davkov plačevalcev. Redukcija in produkcija je bila, sta bili ena od opcij. In to je zagovarjala tudi irska vlada. Mi proizvajamo govedino, ki izhaja iz najbolj kakovostne živine. Potem pa smo dobili novice, da je komisija podpisala sporazum z Mirkosurjem za ovoz 99 milijonov ton govedine, ki ni kakovostna. Videli smo, da je Boris Johnson sedaj prevzel vodstvo Toricev in kmalo bo postal tudi predsednik vlade Združnega kraljestva. Kot veste, Irska izvaža četrtino milijona goved, ton govedine v, združene, eh, v Združeno kraljestvo. Če ne bo dogovora glede Brexita, bodo irski kmetje doživeli res pravo tragedijo vi dajate um, sredstva irski, kar pomeni, da priznavate, da so irski živinorejci pod pritiskom. Kako torej si zamišljate, da bi podprli takšen sporozum? Zakaj ste ponudili 50 milijonsko zavarovanje irski, potem pa ste potegnili zavoro v tem vozilu, ki sedaj vozi naravnost v zid. Ne vem, zakaj gre pri tem, sam tega ne razumem. Najlepša hvala. S tem smo zaključili krok koordinatorjev, sedaj dajem besedo komisarju, da odgovori na vprašanja koordinatorjev. Dobro bi bilo, če bi to storili v petih minutah, kajti imamo še veliko drugih vprašanj. Kot vidite, novi kolegi, zadeva je zelo živahna. Videli ste, gospod komisar, da je tukaj zelo veliko novih obrazov in zelo veliko zanimanja. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi koordinatorjem za vprašanja. Rad bi povezal vprašanja glede sredstev z vprašanji o politiki. Seveda si vsi želimo več gotovosti za kmete in za vse ostale v dogovoru o večletnem finančnem okviru, ki ga želimo sprejeti do konca tega leta. V preteklosti, ko smo sprejeli pomembne zakonodaje, smo videli, da če imamo politično voljo, lahko dosežemo stvari dosti hitreje. In to lahko storimo še enkrat, če bi dobili boljšo predstavo o tem, kakšen bo proračun in kakšna bo nova SKP. Vprašanje ste zastavili glede prehodne uredbe. Mi smo pripravljeni, vendar pa potrebujemo še nekaj časa za to, da stvari izpeljemo do konca jeseni tukaj v parlamentu in v svetu. Skušali bomo storiti vse, kar lahko, da dosežemo čim več in potem poročati naprej jeseni. Vendar pa bi rad zagotovil kmetom, da bodo kmetje še naprej prejemali sredstva, ne glede na to, kakšna bo časovnica naših dogovorov. Ne smemo dopustiti, da bi prihodek eh, kmetov eh, postal zapostavljen zaradi vseh zakonodajnih postopkov zavlačevanja v svetu. Gospod Hoezling, predloga ne bom omaknil, verjetno to ni presenetljivo za vas. Vprašanje glede tega, kaj pa moramo storiti glede predloga. Vsi se strinjamo s tem, da moramo biti bolj velikopotezni glede podnebnih in okoljskih ukrepov. V mojem predlogu sem podvojil ta prizadevanja, verjetno se s tem strinjate vendar pa moramo delovati v novem kontekstu in v kontekstu zahtev družbe v vseh sektorjih, vključno s kmetijstvom, transportom, prometom in tako dalje, da lahko dosežemo naše cilje v praksi, ne pa da o njih samo govorimo, kot je bilo v prihodnosti. Mi smo odprti za vaše predloge starejših članov, novih članov v tem odboru, kako bi lahko poiskali pragmatične rešitve za doseganje boljših dosežkov in eh, ciljev na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Rad bi omenil tudi dejstvo, da je bilo vprašanje tega, če je prostotrgovinski sporozum z Merkosom pozitiven ali ne, je bilo vedno pomembno vprašanje. Veliko krat eh, naletimo na defensivno držo, ko gre za prostotrgovinske sporozume parlament in svet sta dala mandat komisiji za sklepanje teh sporazumov. Zato smo identificirali težave na področju eh, govedine, perotnine, sladkorja in tako dalje. Zato teh področji nismo popolnoma liberalizirali, kot je področje vina, žganih pijač um, in tako dalje. Vendar pa mislim, da smo dosegli eh, dober rezultat. Nahajamo pa se še pred več drugimi izzivi. Mi skušamo podaljšati umestno prehodno obdobje, zato da zagotovimo dovolj časa, da se kmetje prilagodijo na nove eh, razmere. Nismo imeli težav s Japonsko, eh, Mehiko, z Južno Korejo, ker smo ravno tako sprejeli takšne sporazume dobili smo 50 tisoč, 50 tisoč ton govedine iz, oziroma pridelkov iz Japonske, iz Mehike, pričakujemo ravno tako uvoz. To je pozitivno za nas. Odprli smo tudi trg za naše kmetje v teh državah in tudi na kitajskem. To je zelo dobra priložnost za naše kmete. Nekateri kmetje so eh, že dobili vstop In to moramo storiti tudi na drugih trgih. Francija, Nizozemska sta se odprli za Kitajsko. Imeli so deset milijonski deficit beljakovin, ki bi dobili iz govedine in s tem bodo to vrzel zapolnili. Evropa ima visoko kakovostne proizvode in zato imamo možnost novih priložnosti na kitajskem trgu. Ravnovesje trga govedine, ki ste ga omenili, imamo že ogromne količine, ki jih bomo takoj uvozili in predlagali pa smo tudi 99 eh, tisoč eh, ton v naslednjih sedmih, osmih letih, če boste to podprli, seveda, v okviru sporazuma z Merkosurjem. Sedaj uvažamo 270 tisoč ton, ki se uvaža v Evropo in iz drugih držav in eh, to meso je podvrženo zelo strogim pregledom. v zadnjih 20 letih nismo neposredno uvozili nobenega mesa iz Merkosure na Irsko in to velja tudi za druge države. Mislim, da je na to treba gledati na, v luči upoštevanja dejstev. Nekateri pravite, da bo negativni vpliv zelo velik, sam se s tem ne strinjam zakaj imamo milijardni svežen, ki ga je omenil Heusling, je, da se zavarujemo pred izkrivljanjem trga. Do tega ne bo prišlo, vendar pa bi se vseeno radi zaščitili. Imamo torej mehanizem varovalni mehanizem, ki ga prej nismo imeli. Tega je predlagala Francija. Lahko vam zagotovim, da noben proizvod ne bo vstopil v Evropsko unijo, če ni v skladu z našimi standardi. Gospod Flanagan. Veliko časa sem razlagal, kaj vsebuje irski svežen. Če ste proti temu svežnju, potem razložite svojim prijateljem kmetom, da jim za ta sredstva ni treba zaprositi. Imamo pozitivne novice, da živinorejci ki in rejci govedine lahko premijo sredstva in vi ste proti temu. Vi ste okoljevarstvenik. To je jasno, to razumem. Najlepša hvala. S tem smo zaključili prvi sklop. 34 prošen za besedo sem prejel. Sedaj bi rad vprašal, če lahko zaključimo seznam govornikov. Če je to vse, potem lahko ta seznam zaključimo. Prosimo, da se držite ene minute. Gospod Gas je prvi. Thank you, um, Commissioner. Najlepša hvala. Gospod komisar, nikoli nisem podcenjeval vaše pameti ali vaše, za vašega prizadevanja. Vi tukaj piše, da ste leta 2013 izuzeli govedino iz porazuma z Merkosurjem. Sam sem takrat dejal, da gre tukaj za zaroto, da želimo pozornost usmeriti drugam, da ne bi prišlo do nasprotovanja temu sporazuma in da bo sporazum sprejet v zadnjem trenutku in da bodo kmetje oškodovani kmetje ne želijo finančnega sveže, želijo enostavno ustvarjati dobiček s proizvodno svojih pridelkov, govedine, perotnine ali česa drugega. Torej imam eno samo vprašanje, kaj ti mislim, da se izmikate vprašanju deforestacije v državah Merkosurja. Kakšen smisel ima eh, z okoljskega vidika, da izvozite 10 tisoč ton govedine v državo, kjer proizvajamo že tako ali tako zelo visoko kakovostno govedino. Najlepša hvala, prosim, da se držite omitve časa ene minute, kajti Če bomo tako nadaljevali, bomo za to zapravili eno uro. Gospa Afram ima besedo. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš čas, za vašo predstavitev. Strinjam se s kolegi glede negativnih posledic porazuma s Merkosurjem. Več evropskih držav vključno z Romunijo in vašo državo, so zaskrbljene, kajti po 20 letih pogajanj nimamo nobene ocene učinka. Pravite, da imate varovalni svežen eh, milijarde evrov, zaradi tega, ker eh, bi lahko šlo kaj narobe. Zanima me, zakaj ste se želeli finančno zavarovati, odkot prihajajo ta sredstva in kako lahko kmetom zagotovite z dejstvi, da bodo preživeli z uvozom iz držav Mirkosurja, zaradi kr, tudi zaradi črten, čr, krčenja sredstev proračuna in da se bodo istočasno morali prilagoditi na podnebne ukrepe in na bolj trajnostni in zelen SKP. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Andrije. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. Vesel sem, da vas vidim v tako dobri formi. E, povedali ste, kakšno je vaše stališče glede Brexita, Merkosurja, Sete, eh, kako um, potekata to pomankanje vrzel, beljakovin in tako dalje. Prosim vas, da ne opravljate več uradnih potovanj, ampak da obiščete države, ki so tukaj prizadete, da se resnično posvetite v srčju problema tudi v Braziliji. Varovalke v sporazumu niso zadostne, zato ste želeli zagotoviti milijardo evrov, če bo prišlo do izkrivljanja na trgu. Vidim, da istočasno igrate piromana in pa gasilca. Želite uničiti SKP, istočasno pa jo zavarovati. Najlepša hvala. Gospa Šrajer Pirik. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, gospod komisar, da ste se odzvali na naše povabilo. Pravite, da moramo biti pozitivni, vendar ste nam istočasno dali tukaj zelo lepo predstavitev, vendar pa se mi zdi, da veliko kmetov ni najbolj zadovoljnih z vašo vizijo govedine in eh, perotnine kvota se je podvojila, ko gre za ovoženo govedino in perutnino, sedaj dosega že 280 tisoč ton. Če prisluhnete kopi koseki, potem eh, slišite, da bo zaradi tega prizadetih več tisoč kmetistov. Vse to je treba upoštevati. Kaj lahko pričakujemo od dialoga v zvezi z dobrim počutjem živali, ki poteka z državami Merkosurja. Ta področje se mi zdi zelo zanimivo in radi bi slišali kaj eh, več o tem, kako potekajo ti pogovori, gospa Hazelkamp. Najlepša hvala, gospod predsednik. V Bruslu je zelo vroče, jutri bodo temperature dosegle celo 38 stopinj. Tudi v pristanišču v Džedi je 38 stopinj. Na ladi je 70 tisoč ovac, ki so zapustile Romunijo prvič je tako velika ladja s drobnico zapustila Evropo in eh, odplula proti Persijskemu zalivu. Eh, živali bodo umrle v, na tej poti in eh, to, ko bodo dosegle ozemlje izven Evropske unije. Tam namreč ni 38 stopin, ampak 48. Želeli smo zaustaviti to ladjo, vendar pa kaže, da pluje naprej. To je zelo krut način prevažanja živali. To je tista grda plat prostotrgovinskih sporazumov. Nameravate ukrepati za to, da bomo sprožili sodni postopek proti Romuniji. Najlepša hvala. Gracias, Gospa Gilera. Eh, komisar. Gospod komisar. Gospod Hogan, dobrodošli. Mi smo zelo zaskrbljeni zaradi večletnega finančnega okvira, zaradi proračuna. Ne vemo, kakšen bo končni izid. Iz Ni nam všeč krčanje sredstev za razvoj podeželja. V moji skupini seveda podpiramo stališče parlamenta, vseeno pa si želimo, da bi napredovali na tem področju. Tudi vprašanje Brexita je enako. Situacija ne pomaga glede na to, da je bil za novega vodjo izvoljen Boris Johnson, tudi to ne bo pripomogli k rešitvi tega problema. Vprašanje Merkosurja seveda nas skrbi, vendar pa je najpomembnejše to, da načelo vzajemnosti verjetno ni dovolj v teh sporazumih, vidimo, da različni modeli proizvodnje vplivajo na naše sektorje. Zato smo se skrbljeni. In še za konec, rada bi izvedela, če boste sprejeli kakšen ukrep, ki ga je predlagala Španija v zvezi s pacem cen za olčno olje. Nojh. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica Nojh. In dank je komisar, da si dosin. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste prišli iz vašega uvoda. In eh, lahko sklepam, da boste kandidirali za komisarja za trgovino. Kaj ti bi se zauzemate bolj za trgovinsko politiko kot za kmetijsko politiko? In še kratko pripombo. Verjetno ste pozabili napisati um, plonk listek za gospo von der Leyen, kaj ti pozabila je v svojem govoru omeniti kmetijstvo. Niti ene same besedice ni omenila v svojem govoru, ki bila namenjena kmetijstvu. Rada bi slišala tudi vaše mnenje, kakšno bo stališče gospe von der Leyen, ko gre za kmetijstvo. Pa se vrnimo na sporozum s Merkosurjem. Mi na ta sporozum gledamo negativno, kajti s tem bo prišlo do pritiska na nemške ali evropske kmete pozitivno pa gledamo, ko zaradi trpijo, zaradi tega trpijo drugi. No, v Singapurju, naprimer, to ni prav. Mi moramo sprejemati sporazume, ki upoštevajo pozitivne in negativne učinke za vse, za vse kmete. Zato prosim, kaj je za vaše mnenje glede tega. Leka. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Olika. Ačiū, ačiū komisarė už eh, jūsų dalyvavimą. Hvala lepa, gospod komisar. Lepo, da ste se udeležili te seje. Sam sem nov član v tem odboru, tako da ne bom tako kritičen kot ostali, namreč oni imajo veliko več kritičnih pripomb glede vaših dejavnosti. Strinjam se s tem, da mora biti kmetijski sektor trajnosten, da moramo vložiti več v raziskave in razvoj, da mora biti hrana varna in zdrava bi vas pa rad opozoril še na to, da je treba zagotoviti pravično konkurenco. To je že staro vprašanje. Vemo, da v Evropski uniji nimamo pravične konkurence znotraj Evropske unije. Naprimer, v mislih imam neposredna plačila, ki so vam dobro poznana. Baljski kmetje, zlasti litovski kmetje, prejemajo zelo nizke vsote, ko gre za to vrstna plačila, tako da je težko govoriti o pravični konkurenci. Rad pa bi se pridružil tistim, ki so spregovorili o finančni perspektivi. Mislim, da moramo rešiti probleme, ki so povezani z neenakostjo pri plačilih. Hvala lepa, gospa Katajnen. Äh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod komisar, tudi vam za te uvodne besede in tudi za odgovore. Merkosur in milijarda evrov, ki naj bi jo porabili za nadomestila v sektorjih, ki bodo utrpeli škodo zaradi sporazuma. Zanima me, ali boste ta sredstva sprožili v okviru instrumentov za reševanje kriz ali v okviru instrumentov z področja kmetijstva. Namreč te stvari mi do sedaj niso bile dovolj jasno predstavljene. Mislim, da bi morali predvideti tudi dodatna finančna sredstva, ker se bodo kmetje morali soočati z vse večjo konkurenco. Razmere so povsem drugačne, če jih primerjamo z sankcijami, ki smo jih naložili Rusiji. Pri Merkosurju je šlo za proces, ki je trajal več let. In še eno vprašanje v zvezi z SKP-jem. Zanima me, kolikšno bo prehodno obdobje, eno leto ali dve leti. Hvala lepa, kolega Sarvama. Um, Hvala lepa, Norbert. Lep pozdrav, komisar. V zadnjih petih letih sem se sam večinoma ukvarjal s proračunom, tako da bom povedal par besed v zvezi s proračunom in večletnim finančnim ukverom. Kar nekaj pritiska se vrši na to, da bi zmanjšali sredstva za kmetijstvo. Me pa zanima vaše mnenje o naslednji pripombi. Veliko dobrih argumentov je, ki govorijo v prid temu, da zagotovimo čim več finančnih sredstev za kmetijstvo. In prvi argument je podnebje. Če nam reč resno mislimo s tem, da želimo kmete postaviti v prvo bojno vrsto, ko se borimo proti podnebnim spremembam, potem moramo kmetom seveda biti pripravljeni dodeliti sredstva, ki jih potrebujemo. Ne moramo pričakovati, da bo kmetijski sektor sočasno skrbel za varno, hrano, za zadostno proizvodnjo hrane in se boril tudi proti podnebnim spremembam. Vsaj glede na to, s kako hudimi socialnimi težavami se kmeti v Evropi soočajo. Hvala lepa, gospa Magines. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Vem, da se številni osredotočajo na Merkosur, tudi nas seveda to skrbi zaradi prihodnosti. Me pa zanima trenutna kriza v sektorju govedine, to je neposredna realna grožnja. Namreč v Evropi padajo cene govedine, porajajo se tudi težave na področju tako potrošnje kot dobave, zato me zanima, ali se boste s tem kaj ukvarjali. Lahko se sicer pogovarjamo o tem, kaj se bo zgodilo čez deset let, ampak kmetje, ki jih jaz zastopam, se v tem trenutku ukvarjajo s to problematiko. Imate kakšen načrt s tem v zvezi, lahko kaj več poveste tudi glede konkretnih ukrepov? Kolege Amaru. Hvala lepa, kolega Amaru. Dan, Najlepša hvala, gospod komisar. Rad bi povdaril naslednje vprašanje ali bomo na kmetijstvo gledali kot na strateško področje ali pa ne. Če ne bomo na to tako gledali, potem ne smemo kratiti sredstva ne za proizvodnjo, niti ne za naložbe. Tukaj gre za vprašanje tudi varne oskrbe s hrano. Zelo nepravično bi bilo, če bi resnično izpeljali krčenje stroškov. Glede Merkosurja, lahko seveda razmišljamo o tem, kako bi prišlo do izkrivljanja trga in kako bi lahko v tem primeru lahko reševali eh, negativne posledice. Treba je pogledati stvar z vidika same drža, posamezne države in sektorja. Gospa Sandar. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, gospod komisar. Hvala lepa tudi za to izmenjavo mnen. Tudi sama bi se rada dotaknila sporazuma Mercosur. Moram reči, da sem zelo zaskrbljena. Zaskrbljeni so tako francoski kot tudi evropski kmetje. Gospod komisar, kako jih lahko pomirimo, kako lahko odgovorimo na njihove zahteve? Namreč eh, Zaskrbljeni so tako pridelovalci rdeče pese, kot tudi živinorejci, tisti, ki redijo govedo in tisti, ki redijo ovce. Zato me zanima, kako jim boste pomagali? Pravite, da imate varovalko v primeru, da bo prišlo do nestabilnosti na trgu. Kako jo boste aktivirali, če jo boste? Vsi se še spomnimo, kaj se je dogajalo z Rižem. Pravite, da imate na voljo milijardo evrov v ta namen za zagotovitev podpore. Potem je pa tu še vprašanje nadzornih sistemov v državah Merkosurja, kako se bo preverjalo, ali je hrana res varna in zdrava celotna situacija je precej zaskrbljujoča, zato bi vas prosila za to, da nas malce pomirite s tem v zvezi. Pri tem sporazumu bi vas eh, torej prosila, da ne zahtevate prehodnega izvajanja. Hvala. Dank, frau kolegin Motler. Hvala lepa, kolegica Motl. Ähm, Najlepša hvala, gospod komisar strinjam se s pomisleki glede Merkosurja in se sprašujem, glede na to, da znotraj Evropske unije veljajo vedno višji standardi glede varstva živali in okolja. Po drugi strani pa teh standardov ne uveljavljamo pri trgovinskih sporazumih. Ali ni to napačna pot? Živimo v negotovih časih, omenjen je bil Brexit, omenjen je bil učinek na irske in druge evropske kmete. Poleg tega pa je tu še SKP, ki je za naše dejavne kmete precej negotova, ne vedo, kaj bo sledilo v prihodnje. Po drugi strani je bila SKP vedno nek skupni okvir evropske integracije in zato bi želela, da ta eh, skupni okvir eh, ostane v ospredju, da ne ostane podhranjen in da to upoštevate pri vseh odločitvah. Najlepša hvala, kolegi, eh, kolega Kalinovski. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Moje prvo vprašanje je naslednje. Ali Evropska komisija spremlja, kakšen bo vpliv suše na evropske kmete? Ali ste predvideli kakšno pomoč za kmete, ki živijo v regijah, ki jih je prizadela suša? Lahko ti kmeti računajo na podporo in pomoč komisije. Potem Merkosur. Trgovina je seveda vredna več milijard evrov. Vendar se mi zdi, da bodo kmetje precej prizadeti zaradi tega sporazuma z Merkosurjem, pa naj si gre za živinorejce, za rejce perutnine ali za druge. Na polskem pravijo, da je prišlo do padca cen v višini 20 odstotkov. Mislim, da smo zmanjšali tudi območje površin za proizvodnjo bioetanola, ampak upam, da se bo tukaj spremenilo. Hvala lepa, kolega Lobreton. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi mene skrbi prihodnost Merkosurja. Ta sporazum je nevaren za naše kmete. Gospod komisar, v prvi fazi ste sicer skušali delovati bolj pomirjujoče, potem ste rekli, da imamo varnostno mrežo v višini milijarde evrov, kar pomeni, da se zavedate tveganj, ki se poraja zlasti pri govedoreji v Evropi. Rekli ste tudi, da ne moremo zmagati na obeh področjih, ampak Če povzamem vašo misel in prosim, da jo potrdite. Vi ste pri Merkosurju namenoma žrtvovali govedorejo in sicer v prid izvoza vina in žganih pijač, kar me šokira. Potem pa še suša. Suša je prizadela večji del Francije. Ministri za kmetijstvo so vas prosili, da povečate delež evropske pomoči, ki naj bi jo dobili do sredine oktobra in sicer za 50 do 70 odstotkov. Hvala lepa, kolegica Pirbaka. Gospod komisar, vesela sem, da vas lahko končno srečam kot nova poslanka, ki prihajam iz oddaljenih regij. Godelup, Gujana, Martinik, Reunion in La Majot. Martinik, Guadeloup in La Reunion so prejeli 38 milijonov evrov pomoči. Vi ste verjetno seznanjeni s tem dosejem, gospod Hogan. Guadeloup, Martinik, in Kanska konvencija, ki velja do leta 2022. Po letu 2022 pa me zanima, kaj se bo zgodilo z nami kmeti iz eh, Martinika, Guadalupe in Reuniona. Dobro veste, da smo mi odvisni od kmetijstva, turizma in ribištva, zato je za nas zelo pomembno, da ohranimo sladkorni trs, banane, sladkor. Za nas je to izjemno pomembno. Imamo tudi težave zaradi manjših kmetijskih gospodarstev na teh oddaljenih otoških regijah so kmetijska gospodarstva precej manjša od tistih na celinski Evropi. Mislim, da ste preč poenostavljeno delovali, ko gre za sklade, ki jih lahko mi izkoriščamo, tudi ko gre za sklad za razvoj podeželja in tako naprej. Kako se si tolmačili člen 349 pogodbe? Prosim, da zaključite. Kaj boste torej predlagali za to, da bi pomirili vse te kmete, ki se danes res nahajajo v težavah? Gospod Hogan, imate kakšen predlog? Frau kolegin Aguilar. Hvala lepa, kolegica Aguilar. Gracias. Hvala lepa. Gospod komisar, dve vprašanji, to je vse. Govorite o milijardi, ampak zanima me, katere pogoje bo treba izpolniti, če želijo kmetje prejeti vsaj del teh sredstev. Drugo vprašanje. Ali bo naš odbor v tem od mandatu obravnaval uh, vprašanje riža in citrusov kot prednostna vprašanja. Do sedaj smo se namreč ukvarjali predvsem z žitaricami, sladkorjem in podobno. Kolegi Deserkle. Hvala lepa, kolega Deserkle. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, hvala lepa, da ste danes z nami, da ste nam na voljo za to prvo izmenjavo mnen. Mislim, da je ta prva izmenjava mnen zelo pomembna, če želimo oblikovati dobre delovne odnose med obema hišama. Dobro bi bilo, če bi se čim bolj uskladili glede prednostnih nalog. Danes naj bi nadaljevali z delom na področju reforme SKP-ja, skušali smo biti učinkoviti, vendar se soočamo s precej težavnim izzivom, namreč odgovoriti moramo na številne zahteve tako državljanov kot potrošnikov, istočasno pa moramo podpreti tudi vse tiste, ki se ukvarjajo z kmetijstvom. Imam pa še eno vprašanje, ki ga boste, upam, posredovali tistemu, ki je pristojen za to vprašanje. Ne moramo istočasno zahtevati od kmetov, da storijo več za to, da zaščitijo okolje, da se borijo proti podnebnim spremembam, da so bolj konkurenčni na mednarodni ravni, po drugi strani pa jim jemati pomoč iz okvira SKP-ja. Ali nam boste torej zagotovili sredstva, ki bodo na ravni naših ambicij? Namreč samo tako bo proračun za kmetijstvo imel svoj smisel. Osredotočiti bi se morali na tiste, ki pomoč dejansko potrebujejo. Mislim, da bi morali upoštevati okoljski, kmetijski in prehrambeni vidik tega vprašanja. Hvala lepa, kolega Demov. Hvala lepa, komisar Hogan. Hvala lepa, da ste vedno delovali dobro z našim odborom, stalno smo bili v dialogu, sam predstavljam v parlamentu Bolgarijo, sem član skupine ELS. Mislim, da v okviru SKP-ja ne bi smeli razlikovati med vzhodom, zahodom, severom in jugom. Zagotoviti bi morali enakopravno obravnavo vseh kmetijskih proizvajalcev. Pospešiti bi morali predvsem konvergenčnost, ko gre za neposredna plačila. Za podeželje je več vprašanj bistvenega pomena. Kot prvo, vezana podpora. Z to podporo lahko ohranjamo tudi tradicionalne načine proizvodnje, pomagamo tudi tistim, uh, regijam, ki so v večjih težavah oziroma v slabšem položaju. Ali boste torej ohranili trenutno raven vezane podpore ali boste razširili njeno področje delovanja. Potem pa še majhne kmetje in manjša kmetijska gospodarstva. Poenostavljena schema za majhne kmete je seveda korak v pravo smer, ampak zanima me, Kaj boste storili za to, da bi malim kmetom pomagali pri izvajanju ambicioznih okoljskih ciljev, ki so zapisani v novi skupni kmetijski politiki? Ali boste izključili male kmete iz skupine, za katere velja pogojevanje? Tolere, tolere. Ah, Tolore, entschuldigung, ja, ich habe noch nicht alle Namen. Äh. Gospa Tolore, se upravičujem, če nisem prav povedal, ne poznamo vseh imen. Hvala, gospod predsednik, hvala lepa tudi komisarju, hvala za vse, kar ste predstavili. Predstavili ste tako pozitivne kot negativne vidike. Sem nova poslanka, zato me zanima nekaj v zvezi s preglednostjo postopkov v okviru Merkosurja. Ali obstaja kakšna študija učinka, ali ste jo naročili, če ja, ali jo boste posredovali parlamentu? dokumentov, govorimo o milijardi evrov. Kako bomo lahko porabili to milijardo evrov za kmete, ki to pomoč potrebujejo? Zanima me, kako ste vse skupaj opredelili, ali je ta milijarda vključena v proračun, odkot prihaja. In še eno vprašanje v zvezi z denarjem. Boris Johnson bo postal ministerski predsednik. 31. oktober želi zapustiti Evropsko unijo, tudi če ne bo sporazuma. Zanima me, kaj ste predvideli za proračun za leto 2020, ko gre za SKP, v primeru, da sporazuma o brexitu ne bo. Hvala. Kolegi Riči. Kolegica Riči. Kolegi in Riči. Ja. Hvala lepa, hvala lepa tudi komisarju, da se je danes udeležil tega sestanka. Hvala, da ste nas nagovorili, komisar, in hvala tudi, da ste nam prisluhnili. Sem nova poslanka, tako da nimam pojma, s čem je povezana ta celotna zgodbica v zvezi z golfom med vami in gospodom Flanaganom, ampak mislim, da če boste nadaljevali tako, kot se do zdaj, boste zelo uspešni, vaša država pa je v nedeljo tudi zmagala v velikem golfskem tekmovanju. Moram reči, da danes nisem slišala nič z vaše strani glede razvoja podeželja. Razumem, da se ta odbor večinoma ukvarja z kmetijstvom, vendar sem se sama pridružila temu odboru, ker me zanima tudi razvoj podeželja. Danes pa z izjemo kolegice Müller nihče ti tematike spoh ni omenil. Mislim, da v različnih delih Evrope rešujemo različna vprašanja, različne podarke dajemo, v nekaterih delih Evrope se ponovno naseljujejo, drugot se oceljujejo in tudi to bi komisija morala poštevati. Hvala lepa, kolega Smith. Uh, Hvala lepa, predsednik. Komisar Hogan, krasno je, da vas lahko ponovno vidimo v tem odboru. Super je tudi, da sem jaz ponovno v odboru. Spomnim se vašega zaslišanja v prejšnjem mandatu, takrat se nismo uspeli dogovoriti o tem, ali je boljši irski ali škotski whisky, ampak z veseljem se bomo o tem z vami še pogovarjal. Bi se pa navezal na to, kar je rekla kolegica Tolerej v zvezi z Brexitom, ki naj bi se zgodil 31. oktobra. On vera, bomo videli. Vse smo videli že tri preložitve Brexita, in kot škotski član tega parlamenta skupaj z gospe Riči z veseljem trdim, da je moja naloga, da preprečim brexit. Mi je žal, kolegice in kolege, če je to za vas malce neugodno, ampak zelo pomembno je, da smo kot evropska družina celotni, enako velja tudi za notranji trg. Konkreten predlog za vas in vaše službe. Moram reči, da ste bili zelo dobri v razpravah v brexitu in zaslužite vso pohvalo. Mislim, da bi vaše službe morale hitro odgovoriti na lažne informacije v zvezi z vplivom trgovine na področju kmetijstva, zlasti v luči Brexita. Namreč, ko gre za ribištvo, je novi ministerski predsednik povedal kar nekaj neumnosti, je pa tudi kar nekaj lažnih informacij glede Merkosurja in drugih trgovinskih sporozumov. Mislim, da bi morali to čim hitreje odpraviti, ker bi to pomagalo tako nam, kot tudi vam. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Rope. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Pred petimi leti, ko ste bili kandidat za komisarja, sem vas na zaslišanju vprašal o neposrednih plačilih. Rekli ste, da boste storili karkoli lahko, da rešite to vprašanje. Ampak to vprašanje še vedno ni bilo razrešeno vsaj v nekaterih državah eh, predstavljajo vezane podpore 60 do 70 odstotkov neposrednih plačil v primerjavi z drugimi državami. Preden razrešimo to vprašanje, bo verjetno Evropa spet razdeljena na stare in nove države članice. Kmetje bodo spet prvo in drugo razredni kmetje, zato bi želeli z vaše strani slišati, kdaj bo to vprašanje razrešeno. V zadnjem sklicu smo se pogovarjali o cenah. Nakupna cena je pogosto predvsej znižana, zato me zanima, kako bomo zaščitili kmete, ki zagotavljajo so hrano in kupujo surovino. Ja, Gospod Jar, ja, dodal bi, temu, kar je povedala kolegica, dve vprašanje. Najprej, kar zadeva Mercosur. Govorili ste o evropskih standardih in pravite, da je za vas pomembno, da se spoštujejo tudi, ko gre za uvoz, da boste to nadzorovali. No, eh, razumel sem sporočilo, ampak ne verjamem. In sprašujem, kako boste to nadzorovali, kajti Tudi države Merkosurja se bodo morale odpreti za evropske nadzorne sisteme. Potem pa še kar zadeva kmetijsko reformo. Eh, sem eh, navdušen nad eh, vašimi predlogi za prehodne določbe. Upam, da si lahko to čim prej obetamo, tako za prvi kot za drugi steber, tako da bomo prinesli nekaj gotovosti v evropski prostor. Najlepša hvala, gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, lepo vas je ponovno videti. Sam bi vam rad posredoval nekaj skrbi, ki pestijo evropske kmete. Gospod komisar, kmetje ne bi smeli postati nek pogajalski čip v tem, teh pogajanjih o trgovinskih sporazumih. Nikar ne pozabite, da obstaja razlika med eh, pomočjo, ki jo prejmejo kmetje na vzhodu, v primerjavi s pomočjo, ki jo prejmejo kmetje na zahodu. Kmete na vzhodu nikakor ne smete žrtvovati. Glede Merkosurja, gospod komisar, niste nas prepričali v to, da je ta sporazum pravičen. Ogromno združen kmetov v Evropi izraža zaskrbljenost zaradi tega sporazuma. Pravijo, da se uporabljajo dvojna merila, dvojni standardi. Kako boste poskrbeli za to, da se bodo spoštovali standardi na področju kakovosti posod? Mm, buongiorno. Kolega Čaruco. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Kar nekaj pomembnih vprašanj imam za vas. Države Merkosurja so se zavezale k temu, da bodo izboljšale svoje standarde na področju dobrobiti živali, na področju dela, na področju sociale. Ampak trajnostni sporazum, za katerega se zauzemamo, od nas terja, da takoj prekinemo za izvajanje sporazuma Merkosur, če ne bodo spoštovali teh standardov. Predsednik Bolsonaro pa je rekel, da bo porabil 195 novih pesticidov na področju kmetijstva. Kako bomo potem preprečili uvoz proizvodov iz držav, kjer so uporabljati pesticidi? Kako bomo preverjali tudi, ali se spoštuje previdnostno načelo, ki velja v Evropski uniji? Milijardo evrov ste namenili za ukrepe za zaščito kmetov. Zato nas zanima, kako boste ta sredstva uporabljali, kako boste ta znesek porazdelili med države članice. Hvala lepa, gospod komisar. Dank, kolegi Bito. Kolega Bito. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Prisluhnil sem komisarju, omenil je zelo pomembno srednje vprašanje kmetijstvo in moram reči, da sem zaskrbljen in da sem tudi razočaran. Uh, globalnega pristopa ne vidim, pozabili pa ste tudi na temeljna načela, ki veljajo na področju kmetijstva. Čemu je kmetijstvo namenjeno? Temu, da prehranimo prebivalstvo, seveda. Pomembna pa so tudi socialna vprašanja, zato se mi zdi, da bi morali vprašanje kmetijstva vključiti v družbeno razpravo, širšo družbeno razpravo. Pesticidi, povezave med pesticidi in zdravjem ne moremo več zanikati. Kmete moramo seveda podpirati in jim pomagati pri tem prehodu na kmetijstvo brez pesticidov. Biotska raznovrstnost upada, večinoma do tega upada prihaja zaradi kmetijstva in rabe pesticidov, zato bi morali kmetijstvo oblikovati na drugačen način. Glede podnebja, rekli ste, da je tu pomembno vprašanje predvsem zaradi prevoza kmetijskih proizvodov. Ampak problem je v tem, da je kmetijstvo žrtev suše in drugih podnebnih sprememb. Agroekologija je tista, ki bi jo morali spodbujati. Dajmo vključiti kmetijstvo v širšo družbeno razpravo, dajmo se več pogovarjati tudi o zaposlovanju na področju kmetijstva in zagotavljanju ustreznega plačila za kmete. Hvala lepa. Še lahko bomo razrešili vsa ta vprašanja, se bomo lahko pogovarjali o dodatnih sredstvih za kmetijstvo v Evropi. Prosim, če se držite časa za govor, kolegica Vimer. Uh, Lepo zdrav, tudi sama sem nova članica in Uh, sem, sem prišla uh, in nekako sem padla sredi, v sredino vsega, kar se dogaja na področju varstva okolja, uh, eh, podnebni sprememb. Sem uh, ekološka kmetovalka in sem razočarana, ker govorite o malenkostih, ne pa o bistvu. Uh, trg, kakovosten trg mesa je lahko samo pregleden in lokalen. Uh, Eh, in o tem bi morali govoriti in imam vprašanje za vas v zvezi z SKP. Prizadevate si za ponovno nacionalizacijo in kako boste preverjali cilje držav članic, če nimamo enotnih kazalnikov? Naprimer, kot ukrep podnebne, varsa podnebja v prvem stebru SKP velja, večja intenzivnost eh, živinoreje oziroma zmanjšanje učinkov intenzivnosti z uporabo eh, filtriranja zraka. Eh, to ni nikakršen ukrep, če počnete vse naprej isto samo s kozmetičnimi izboljšavami. Želela bi si, da bi prišlo v tem mandatu do bolj korenitih sprememb, sicer bomo razočarali svoje potomce. Najlepša hvala, kolega Hosen. Dank u wel, voorzitter. Een paar punten. Het is niet alleen warm, het is ook droog. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vroče je v Evropi, doživljamo sušo tudi na nizozemskem. Sprejeli smo precej ukrepov, Želeli smo poskrbeti za večjo zelenitev, zato me zanima, ali ste vi pripravljeni zelo hitro sprejeti bolj fleksibilna pravila, ker jih bomo potrebovali. Potem bojkot ruskih proizvodov. Za vikend sem se pogovarjal z vsemi tistimi, ki trpijo zaradi ruskega bojkota. Zato me zanima, kakšne ukrepe boste pripravljeni sprejeti za to, da bi tudi sektor sadja lahko našel boljšo pot iz trenutne krize. Glede Merkosurja se strinjam s pomisleki, ki smo jih slišali v razpravi. Zelo dobro je seveda, da spodbujamo trgovinske odnose, nič nimamo proti temu, vendar morajo proizvodi zadovoljiti določene zdravstvene in druge kakovostne standarde. Pri dobrobiti živali pa imamo resne pomisleke, zato prosim za dodatna zagotovila. Dobar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod eh, komisar, hvala, da ste si vzeli čas. Tudi sama sem nova poslanka in v Avstriji eh, so tudi naši kmetje zaskrbljeni in eh, zelo negotovi. No, tudi sama sem dejavna kmetovalka in vsak dan smo pred velikimi izzivi. Eh, izzivi, s katerimi se soočamo tudi zaradi potrošnikov, so veliki. Odpiranje trgov eh, z proizvodi, ki izpolnjujejo bistveno niže standarde od tistega, kar pričakujemo, to je nekaj, česar kmetje enostavno ne razumejo. In zato sprašujem, ali komisija namerava Eh, izvesti eh, študijo učinka sporozuma z Merkosurjem na posamezne države, zlasti na občutljive sektorje, zato da bo lahko stvari bolje ocenila. S tem bi eh, želim podariti, da je potrebno uštevati različne konkurenčne pogoje, ki obstajajo, različne proizvodne stroške, standarde, stroške oziroma posledice trajnostne vzreje. Mislim, da bi si tudi potrošniki tega želeli. Najlepša hvala, kolega Busman. Najlepša hvala. No, eh, strokovnjaki pravijo, da imamo še 11 let, da prepričimo propad podnebnega sistema in eh, med ljudmi ljudje, ki eh, v, na ulicah protestirajo eh, zaradi tega, kar se dogaja v Braziliji, eh, niso naredili velikega vtisa na predsednika. Junija je bilo 796 km2 eh, eh, gozda uničenih v enem samem mesecu, to je površina mesta Hamburg s tem ustvarjajo eh, kmetijske površine, zato da bi pridelovali polščine in gojili eh, koristne živali. Večino eh, pridelanega pa se izvodi, izvozi v ZDA in v Evropo. Pri tem se sprošča ogromno metana, ki je bistveno bolj škodljiv za podnebje kot CO2. Pri tem se sprošča več toplogrednih plinov, kot jih sprošča nizozemska. Predsednik Brazilije še naprej izvaja svoje radikalne politike, čeprav, čeprav so v nasprotju z vsemi usmeritvami Evropske unije. Hvala. Kolegica Lon. No? Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisarju. Hvala za to predstavitev danes popovdne bi se pa pridružila tistim, ki so se danes že oglasili. Tako novi člani kot drugi. Slišali smo kar nekaj besed o Brexitu, pa tudi o metanu. Zanima me, kakšne rezervne načrte imate v primeru, da bo res prišlo do brexita? Namreč na Irskem veliko proizvodov prečka mejo, namreč ne želimo, da bi v tem težavnem obdobju prišlo do kakršnega koli problema ali pa celo do tega, da bi morali proizvode metati stran. In še Mercosur. Kilogram proizvedene govedine na Irskem povzroči 60 kg CO2, -ja, v Braziliji pa 80 kg. Zato me zanima, kako boste to poštevali v trgovinskem sporazumu. Dank. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca seznama govornikov. 33 vas je spregovorilo. Komisar si je veliko zapisal, ampak vendarle bo najbrž težko podrobno odgovoril na vsa vprašanja. Morda bi vam lahko uspelo v desetih minutah nekako v grobom odgovoriti in s tem bomo tudi zaključili to razpravo. Imate besedo, gospod komisar. Najlepša hvala. Najprej, kar zadeva sporazum z Merkosurjem. Nekateri ste iz držav, ki zelo podpirajo ta sporazum, ker ste veliko dobili na področju industrije, javnih naročil in drugih vidikov, ki ne zadevajo eh, kmetijstva. To velja za Nemčijo, Francijo, številne države so podprle ta sporazum, tudi Španija, Portugalska. Torej, tu so stvari različne, odvisno od tega, kateri sektor pogledate. Ampak seveda na področju kmetijstva obstajajo izzivi in eh, naša naloga in vaša naloga je, da nekako omilimo posledice. Ko govorimo o petih milijardih evrov eh, nekako odpustkov v nekmetijskem eh, področju, ehm, po 20 letih pogajanj je velik pritisk tudi bil na kmetijstvo, da tudi kmetijstvo ponekod popusti in to se je zgodilo. Ampak potrebno je videti eh, širšo sliko, kakšen bo končni vtis. In strenjam se s tistimi, ki pravijo, da bi vsaka država morala izvesti oceno učinka na vsak sektor, tako da bo vedela, kaj se bo zgodilo. To je posebno običajen način postopanja pri vseh sporazumih. Ampak če pogledate eh, tarife, ki so odpadle, carine, ki so odpadle, eh, če pogledate vse sektorje, je neto vrednost 4,5 milijarde evrov v korist evropskim izvoznikom. Tu ne minimiziram kmetijstva, ki bo moralo popustiti za to, da smo lahko to dosegli. Torej 45 milijard eh, blaga, eh, 25 milijard storitev. Vaši premjeji eh, v državah članicah. Gospod Hojzing, vaša eh, stranka eh, utegne biti v vladi v Nemčiji in če boste v vladi, boste zavrnili ta sporazum. Uh, Eh, ne vem, si lahko dovolite tako trditev, to boste eh, težko uresničili. Včasih si mora človek, eh, včasih morate biti previdni, ko si kaj želite. Ste vi na irskem v parlamentu? Ne, no, raj bi videl, če bi se osredotočali na Brexit. Saj ste imeli priložnost spregovoriti imate sedem članov v parlamentu in lahko bi marsikaj dosegli, glede na to, da je večina zelo tesna, gre za enega ali dva poslanca. In to lahko povem vsem tistim, ki eh, ste govorili o brexitu. Tudi sam si želim, da bi Britanija ostala v Združenem kraljestvu, v Evropski uniji in upam, da boste uspeli prepričati svoje kolege, da glasujejo za to, da boste ostali v Evropski uniji, kot bi vsi želeli. No, gospod Karti, samo še ena pripomba. Leta 2004, malo pred vašim časom, je bilo na mizi 170 tisoč ton govedine, kar je Brazilija zavrnila. To smo precej znižali, kot veste. Gospod McGuinness je zastavila bolj relevantno vprašanje, kaj bomo naredili danes glede govedoreje vi ste pet let govorili o vseh eh, glasovih, ki ste jih dobili. Eh, gospa McGuinness je dobila eh, več glasov in je dobila mandat, ki je več vreden od vašega, torej bi morali čestitati. Torej, razlog, zakaj je pomembno dati Brexit v kontekst tudi, kar zadeva Mercosur, v korist tistih, ki so zastavili razumna vprašanja. Razlog, zakaj moramo postopati na tak način in uh, prosili ste me, da utemeljim uh, okoljski smisel. Če bo Britanija Eh, izstopila iz Evropske unije, bo sklepala eh, sporazume z drugimi državami po svetu. In če bo sklenila eh, sporazum z Merkosurjem, eh, kakšen bo standard proizvodov, ki bodo na podlagi tega prišli v Združeno kraljestvo? To je bolj fundamentalno vprašanje, kar zadeva vpliv na posamezne sektorje v eh, Britaniji. In To je eh, tisto, kar je potrebno zdaj upoštevati. Dokler je Britanija v Evropski uniji, eh, mora vs uvoz iz Merkosurja spoštovati evropske standarde in standardi so tisto ključno vprašanje. Za marsikdo, marsikdo med vami se ne zaveda, da da je vaša država članica tista, ki izvaja nadzor nad standardi Evropske unije. Torej, vaše vlade, vaše agencije eh, so tiste, ki izvajajo nadzor nad standardi. Če torej je, se pojavlja pomankanje človeških virov, pomankanje sredstev, se morate o tem pogovarjati z vašo državo članico. Res je, pojavil se je škandal pred leti v zvezi s perutnino, in uh, eh, s perutninskimi proizvodi, ki so prihajali v Francijo in količina se je precej zmanjšala, uh, eh, zaustril se je nadzor, sodelovali smo s Francijo In 100 eh, tisoč ton manj eh, perutnine je prišlo v naslednjem letu zaradi okrepljenega nadzora. Torej, nadzor je bistvenega pomena. Ampak še enkrat naj ponovim, noben proizvod iz držav Merkosurja ne bo prišel v Evropsko unijo, ne da bi bil 100 odstotno preverjen. In to je seveda posledica škandalom z mesom, ki smo jih imeli pred nekaj leti. Torej, kar zadeva krizo v govedoreji na splošno, to je temeljno vprašanje za kmete dan danes. In Evropska unija je pristala na 100 milijonov evrov, ki bodo na voljo za eno državo članico. In drugih 27 držav članic je to državo podprlo. In to je seveda velik poklon in velika zahvala. Jaz bi se zahvalil 27-terici, ki je spoznala, da ima Irska specifično težavo v tem sektorju. Nihče ni glasoval proti, vsi so to podprli. Torej, solidarnost kar, eh, z težavnimi razmerami na Irskem je nekaj, česar v parlamentu včasih ne znate ceniti. Ampak tu. Eh, se pojavlja temeljno vprašanje glede eh, reform eh, pri načinu trženja, prodaje. Eh, eh, in to je velja tudi za državo, ki jo sam najbolje poznam. Eh, in podobnih ukrepov eh, se loteva Španija, ki ima težave s citrusi, z namiznimi olivami. Eh, Z marsičem se ukvarjamo, imamo zahteve sedmih držav članic, tudi Francije, eh, da bi predhodno plačali 70 eh, odstotkov, torej da bi, bilo, da bi bili avansi 70 odstotni na mesto 50 odstotni, eh, ko gre za eh, škodo zaradi suše. In temu smo naklonjeni. In dobrodošli v parlamentu, francoski kolega in vprašanje, ki ste mi ga zastavili glede avansnih plačil, to preučujemo in v zelo kratkem bo sprijeta odločitev. In enako velja tudi za šest drugih držav, tudi za Poljsko, ki je bila omenjena kar zadeva uh, Romunijo, eh, ne poznam zadeve, jo bom eh, preučil. Očitno eh, ste o tem govorili že z gospodom Andrekajtisom in ne bom odgovarjal na to vprašanje, ker je ni neposredno pod mojo odgovornostjo, ampak eh, to, kar opisujete, eh, kaže, da je eh, zadeva zelo zahtevna in upam, da bomo lahko stvari razjasnili v nekaj dneh. Eh, Strinjam se, da potrebujemo dobro financirano SKP in sodelovali bomo z vami in državami članicami, da bi to dosegli. Ampak veste, da vsaj štiri države članice ne želijo ve vplačevati več denarja v evropski proračun na račun Brexita. In tu nastane vrzel v višini eh, 20 milijonov evrov. In, eh, s tem denarjem pač ne moremo vnaprej razpolagati. Tudi, ko govorimo o zadostnem financiranju za posamezna področja. No, dobro je, da imamo več sredstev za notranjo varnost, za raziskave in razvoj, vse to bi bilo dobrodošlo, ampak tu bodo potrebne nekatere temeljne odločitve in vsi si bomo pomagali, da bi dosegli kar najboljši izid. No, ne morem biti odgovoren za to, kar pravi gospa von der Leyen, uh, eh, zelo kar govori v Evropskem parlamentu. Uh, ni prva kandidatka za predsednico komisije, ki ni omenila kmetijstva. Uh, sem prepričan. Kar pa zadeva konvergenco, to je pomembno vprašanje za Balske in druge države v vzhodnem delu Evropske unije. To je bilo pereče vprašanje že pri reformi eh, v letu 2013 in komisija v svojem predlogu želi eh, opraviti 50 odstotkov poti. Torej, ne moramo zagotoviti 100 odstotkov zaenkrat, ampak 50 odstotkov ponujamo. Torej, če bodo sredstva na voljo in se bodo predsedniki vlad in držav odločili, da je prava pot, da se zagotovi enaka plačila, eh, Se povsem strinjam, podpiram eh, popolno konvergenco kmetijskih plačil po vsej Evropski uniji, ampak eh, seveda je pomembno govoriti tudi o tem, kakšni so kriteriji, po katerih se to določa. Eh, potrebno je upoštevati različne pogoje, naprimer tudi kakšna je cena zemlišč in tako dalje. Ampak sem zelo naklonjen temu, da bi bila raven plačil po vsej Evropski uniji enaka, ampak jaz sem samo eden o tem se bo odločala v kontekstu večletnega finančnega okvira. Več vas je omenjalo milijardo evrov. Milijarda evrov eh, prvič pomeni specifično namenski eh, sklad za omilitev posledic sporazuma z Merkosurjem. Eh, podobno izkušnjo smo imeli z ruskim embargom. Takrat smo imeli na voljo 1,7 milijard, poleg tistega, kar je bilo na voljo v. Eh, proračunu za SKP. Torej, ta sredstva so na voljo, to je bilo najavljeno, eh, zato da pokažemo eh, kmetom, da če obstajajo pomisleki in skrbi in ti so prisotni, da so na voljo vse varovalke in da je na voljo tudi finančna podpora, če bi prišlo do mota na trgu zaradi 99 tisoč ton govedine, zaradi eh, dodatne perotnine. Na ta način bomo kar se da dobro zaščitili kmete. To je signal strani komisije, da je bila pripravljena najti dodatna sredstva v razpravah s parlamentom in eh, svetom, oziroma da bo pripravljena to zagotoviti, če se bodo pojavile motne na trgu ampak samo v primeru moten na trgu in imamo kriterije, ki so že bili oblikovani, da presodimo, kdaj do tega pride. No, eh, kar zadeva teletino, ne razlikujemo med teletino in eh, drugo govedino. Eh, prišlo je do popuščanja, kar zadeva perutnino, ampak ta delež je, bist, je zelo nizek če to primerjamo z domačo potrošnjo. Seveda nihče ne želi popuščati, eh, ampak eh, potrebno je stvar videti eh, v kontekstu. Gre za dober odstotek domače potrošnje. Potem prehodna uredba, to sem že omenil, tudi marsikdo od vas je to omenjal. Uh, če bomo vsi sodelovali, nam lahko do konca leta uspe uh, doseči dober rezultat. In če ne bodo stvari dovolj hitro napredovale, smo pripravljeni zagotoviti, da kmetje za to ne bodo oškodovani. V novem predlogu za SKP obstaja tudi sprememba v sektorski podpori na področju skupne eh, ureditve trga. Uh, Eh, na mesto samo vine, ter sadja in zelenjave omogočamo sektorsko podporo v vseh sektorjih. Eh, to je možnost, ki bo zdaj na voljo. Eh, in to odgovarjam kolegom iz Bolgarije in drugim, ki so spraševali o majhnih kmetih predlagali smo, eh, da bi na zgor omejili sredstva za velike kmete, zato da bi našli več sredstev za majhne kmete, pa je tudi Bolgarija bila temu pro, eh, proti temu. Torej, če bomo omejili zneske na vzgor, bo več eh, denarja za male kmete. Ampak očitno je velikih kmetov eh, več tako v Bolgariji kot v Romuniji in ti ima očitno večji politični vpliv. Take odločitve je potem pač potrebno sprijeti. Kar zadeva standarde pri Merkosurju, naj ponovim, to je izredno uh, pomembno in lahko pomirim uh, Eh, kmete, da vsa sredstva, ki so na voljo s pomočjo držav članic, eh, bodo uporabljena za to, da zagotovimo 100-stotni nadzor. Če bo potrebno eh, še kako dodatno pojasnilo, bomo to z veseljem podali. Kar pa zadeva kolegico, ki je govorila o um, Guadalupe in Martiniku. Ohranili bomo specifičen režim z visoko ravnjo podpore za države, ki ste jih omenjali. Tu ne bomo ničesar spreminjali. Ohranili smo proračun in ohranili tudi eh, trgovinske pogoje, ki obstajajo za najbolj oddaljene regije. Eh, in gospod Lebreton. Nisem rekel, da bomo žrtvovali govedino na račun vina. Ničesar ne žrtvujem. Eh, če želite spreobračati moje besede, lahko to storite, ampak lahko vam eh, jasno še enkrat povem, da nismo ničesar žrtvovali. Eh, če že omenjate vino, eh, tu smo dosegli veliko uspeha, pa tudi pri geografskih označbah, naprimer, eh, tu gre tudi za veliko francoskih proizvodov. Eh, in te stvari niso bile enostavne, stvari ni bilo enostavno rešiti, ampak nam je uspelo. Torej, nobenega sektorja nismo žrtvovali na račun kakega drugega sektorja, ampak eh, industrijski sektor bo imel veliko koristi v Franciji. Eh, in kmetijski sektor bo pač pod dodatnim pritiskom, ampak eh, imamo eh, varovalke, imamo tarifne kvote, ki smo jih v preteklosti že uporabljali. Mrzikdo meni, da tega nismo nikoli uporabljali. Smo ga uporabili v Italiji letos, ko gre za okrepljeni uvoz iz Kambodže in Mjanmarja v primeru riža. Ne gre za to, da tega ne bi nikoli uporabljali, to smo uporabili v korist Italije italijanskih proizvajalcev riža in z veseljem bomo v prihodnje eh, to eh, uporabljali še naprej, če nam to uspe vključiti v sporozum in pri Merkosuru nam je to eh, uspelo. No, kar zadeva preglednost, gospa Malmström je bila veliko krat v parlamentu. Ves čas je obveščala o tem, kaj in kako se je dogajalo in razvoj podeželja je tudi nekaj, kar je meni zelo blizu. Imamo uh, izjavo zadnje konference in številne zaveze so vključene tudi eh, v predlog za reformo SKP. Samo zato, ker tega nisem omenjal, ne pomeni, da se s tem ne ukvarjamo. Eh, kar pa zdaj v irški in škotski viski, lahko imamo degustacijo, da preverimo, kakšna je kakovost, ampak imamo tudi geografsko označbo Eh, porekla. Uh, in upam, da bo tudi uh, škotski viski še naprej lahko računal na specifično zači, zaščito znotraj Združenega kraljestva. Uh, ampak in tu Eh, bo kar težko doseči, kajti včasih britanska vlada vidi samo tisto, kar hoče videti. No, gospod predsednik, verjetno nisem odgovoril na vse. Za konec bi uh, odgovoril še uh, kolegici, kar zadeva priprave na uh, Brexit brez sporazuma. No, na tej točki se o tem ne moremo pogovarjati, kajti ob delujemo na podlagi predpostavke, da bo sporazum sklenjen, ampak ukrepi so pripravljeni, zakonodaja obstaja, finančna sredstva so na voljo, če bi prišlo do izstopa brez dogovora. Eh, in razumem, da uh, se pojavljajo izzivi glede uh, trgovinskih dogovorov. Uh, upamo, da ne bo prišlo do najbolj črnega scenarija, ampak smo pripravljeni. Uh, Eh, in vem, da ima tudi Britanija 16 zakonodajnih aktov pripravljenih za ta primer. Za konec naj povem še gospodu Budi, da obstajajo drugi ukrepi, ki so jih države članice v preteklosti sprejemale, naprimer v Romuniji eh, transnacionalna pomoč in tako dalje. To je še predmet razprav, vključno s povezano pomočjo in to je mogoče še preučiti v tem kontekstu, zato da bi eh, pomagali sektorjem. Eh, imamo pa tu tudi sektorsko pomoč, ki sem jo omenil, ki je na voljo za vse sektore. Torej, lahko še razpravljamo o tem, kako izboljšati predlog in kako pomiriti eh, kmete in jim dati več gotovosti tudi v eh, vaši državi. Prosim, da mi dovolite, gospod predsednik. Kot komisarja bi rada slišala odgovor na moje vprašanje glede možnih ukrepov v zvezi s predlogom Španije v povezavi z nizkimi cenami eh, oljčnega olja. Tudi kolega Andrej je želel še nekaj dodati na kratko. No, gre za načelno pripombo. V številnih pripombah ste se sklicevali na odločitve predsednikov vlad in držav in naj vas opomnim, da po Lizbonski pogodbi je naš parlament eh, odrasel in odgovoren. Smo so zakonodajalci in to je potrebno upoštevati našo suverenost. Tu so predsedniki vlad in držav in eh, tudi Evropski parlament eh, igra polno vlogo pri odločanju o usodi Evropske unije. No, vsaj desetkrat sem omenil so zakonodajalce, vključno z Evropskim parlamentom in presenečen sem, da ste tako občutljivi na to. Imam eh, ogromno spoštovanje za parlament, mislim, da to uh, veste. Redno prihajam k vam in uh, večkrat kot moji predhodniki morda nastopam tudi v posameznih uh, odborih in Eh, ravno to je tisto, kar sam vidim kot najbolj konstruktiven pristop, da prihajam sem eh, in eh, se pogovarjamo. Torej, ne spuščamo se v semantiko medinstitucionalnih odnosov, prizadevajmo si za rezultate in pa kar zadeva olčno olje, to ste omenjali, zadevo preučujemo, da bi videli, kaj lahko ukrenemo, da bi pomagali temu sektorju. Trenutno vam ne morem dati odgovora in upam, da vam bom lahko odgovoril v prihodnjih nekaj dneh. Vse pa posvetujemo. Dank, Najlepša hvala, gospod komisar, dragi kolegi in kolegice. Hvala za izčrpne odgovore na vprašanja. Eh, komisar vam je tudi obljubil, da boste v prihodnjih dneh strani njegovih služb dobili tudi odgovore na vprašanja, na katera ni odgovoril. Najlepša hvala, da ste si vzeli toliko časa danes popovdne. In seveda eh, bomo z veseljem izkoristili ponudbo nadaljnih izmenjav in sodelovanja. Eh, tako komisar se bo danes eh, poslovil, eh, po kratkem premoru pa bomo potem nadaljevali skladno z dnevnim redom. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle, die. Dragi kolegi in kolegice, vsi tisti, ki imate druge opravke in vas ne zanima razprava o proračunu, prosim, da zapustite dvorano. Rad bi nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda. Torej, prosim vse tiste, ki ste sodelovali v razpravi s komisarjem, vas pa ne zanima proračun, da svoje medsebojne pogovore, ki so gotovo zanimivi, nadaljujete izven dvorane, tako da bomo lahko nadaljevali sejo. Prehajamo na sedmo točko dnevnega reda. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020. Na kratko bom prebral, zakaj gre v angleščini. Potem pa bo kolegica poročevalka, ki nadomešča gospoda De Castra, dobila besedo. Torej, eh, obravnavali bomo osnutek proračuna za leto 2020, številke, ki jih predlaga komisija, krati pa bomo analizirali tudi stališče sveta, ki ga je razposlal eh, sekretarjat. Zaradi volilnega premora prejšnji odbor Agri ni poslal uradnega mnenja eh, o mandatu za julijski trilog, je pa odboru za proračun eh, jasno sporočil, eh, katera vprašanja so najbolj zaskrbljujoča. Na koncu prejšnjega zakonodajnega mandata je bilo odločeno tudi, da Odgovornost za pripravo mnenja dobi skupina SND, gospod De Castro je dobil to nalogo. Eh, zaradi časovnih omejitev je osnutek mnenja na voljo samo v angleščini. O tem naj bi glasovali 4. septembra, kot vsako leto, pa boste imeli eh, priložnost tudi vložiti svoje predloge sprememb, s katerimi lahko tudi spremenite številke osnovka proračuna. Naj vas opomnim, da pilotski projekti in eh, pripravljanje ukrepi se vedno eh, obravnavajo v obliki amandmajev in o tem se bo glasovalo istočasno z osnutkom proračuna in to bomo potem posredovali odboru za proračun. Zdaj pa gospa Pičerno, izvolite. Grazie, grazie presidente. Hvala lepa, predsednik. Nadomeščen kolega De Castra ima nenadne opravke, zato je moral zapustiti sejo odbora. Je pa meni predal sporočilo v zvezi s tem, kakšno je njegovo mnenje. Kolega De Castro pravi naslednje. Smo v zadnjem letu znotraj programskega obdobja, zato bi morali predlog proračuna strani komisije preoblikovati. Odpraviti bi morali vse predvidene ukrepe sveta v smeri znižanja sredstev. Gre za zelo občutljiva, pomembna področja, kot je sektor sadja, zelenjave, potem sektor olčnega olja, govejega mesa, perutnine, tas področja bi do konca letošnjega leta potrebovala še dodatna sredstva, zato da bi se lahko soočili z vsemi nepravilnostmi na trgu. Predsednik, kolegice in kolegi, rok za uložitev predlogov sprememb je četrtek 25. juli. Hvala. Dank, den... Najlepša hvala za to kratko predstavitev. Kolega Alvarez, Eh, dobi besedo kot poročevalec v senci skupine LS. Kolegica Katajnen, najprej gospod Alvarez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad eh, zahvalil kolegici za predstavitev rad bi tudi čestital Pavlo de Castro za opravljeno delo na področju osnutka proračuna za leto 2020. Kot veste, ni šlo za lahko delo. Zaključen je bil prejšnji sklic parlamenta, začel se je nov in zato bi rad čestital za tako hitro opravljeno delo. Mislim, da smo v dobrih rokah. Paulo de Castro je predsednik odbo bil predsednik odbora v prejšnjem sklicu zelo dobro pozna to področje in vsi vemo, kako pomembni so izzivi, s katerimi se soočamo. Proračun mora biti krepek in ustrezno mora podpreti skupno kmetijsko politiko. Ker sem poročevalec v senci za skupino ELS, bom skušal izboljšati osnutek mnenja gospoda Pavla De Castra. Povdariti pa moram še enkrat, da moramo okrepiti dobro delovanje kmetijstva in živinoreje v Evropski uniji. Najlepša hvala, zdaj pa kolegica Katajnen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu De Castru za uravnoteženo poročilo. Kot pročevalka v senci svoje skupine bi imela samo nekaj komentarjev. Tu je zadnje leto v sedanjem večletnem finančnem okviru in eh, gre za obžalovanja vredna znižanja sredstev. Tako da se bo potrebno na to ustrezno odzvati potrebno bo upoštevati tudi učinek Brexita. 50 eh, milijonov, to pomeni za Irsko, bo pa to vplivalo tudi na druge države. Finska in Baltske države še vedno trpijo zaradi ruskih sankcij, eh, ki vsekakor vplivajo Eh, še naprej na vsakodnevno življenje na finskem. Zlasti naš mlekarski sektor vsak dan čuti posledice. Najlepša hvala, gospa Katajnen, kolega Pito. Hvala, gospod predsednik. Nekaj pripomp eh, na poročilo gospoda De Castra. Najprej eh, naj povem, da se strinjam eh, s predlagano propombo, da znižanje sredstev za leto 2020 ni sprejemljivo eh, in predlagamo, tu je predlagano znižanje za 13,4 milijonov evrov. Obžalujemo, da proračun ne upošteva dovolj pariškega podnebnega sporozuma, ki je ključnega pomena za eh, kmetijstvo, eh, kajti kmetijstvo je velika žrtev podnebnih sprememb eh, Eh, krivi se ga za eh, same podnebne spremembe zaradi toploglednih plinov, vendar pa je lahko kmetijstvo tudi del rešitve, vendar pa zato potrebuje ustrezno podporo, tako da bi želeli, da bi se pariški sporazum v večji meri upošteval. Prav tako bi 30 odstotkov sredstev Evropske unije morali, eh, moralo biti namenjenih za boj proti podnebnim spremembam in uh, s povišenjem sredstvom bi tu lah, k temu lahko prispevali. Uh, Poleg tega je tu krizna rezerva, rezerva, ki bi jo bilo potrebno nameniti tudi za kmete, ki trenutno Eh, trpijo resne posledice zaradi suše. Kar pa zdaj vprašanje Brexita, eh, to ni bilo eh, upoštevano, finančne posledice niso predvidene, ampak kot so omenili že kolegi, bi bilo to potrebno vključiti. Program raziskav, ki se financira strani Evropske unije v okviru programa Obzorje, bi moral uh, vključevati tudi okrepitev znanja na kmetijskem področju, eh, ki bi lahko vodilo v potencijalne inovacije na področju kmetijstva in eh, ki bi lahko prinesle več odpornosti na področju biotske raznovrstnosti, uporabe pesticidov in tako dalje. Tako da bi želeli, da bi se več sredstev namenilo za raziskave eh, Eh, ki bi nas popeljale na bolj ekološko pot. Eh, do 25. Eh, julija, če sem prav razumev, imamo priložnost uložiti predloge sprememb, tako da bomo do takrat podali še svoje predloge, ki bi jih želeli vključiti v poročilo gospoda Kastra. Najlepša hvala, kolega Andrije. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo poročilo. Eh, širše gledano ga podpiram. Nekaj manjših elementov in pripompa bi dodal. Ovojnica 50 milijonov evrov za eh, govedorejo eh, naj bi eh, omilila posledice brexita za govedorajo, ampak ta bo koristila samo irski. Eh, bodo pa tudi druge države čutile posledice izstopa Britanije, zato bi morali ta znesek okrepiti, eh, zato da bi lahko omilili posledice, ki bi jih čutile tudi druge države. Kot je bilo že omenjeno, se strinjam s pročevalcem glede eh, tega, da sredstva za razvoj podeželja niso zadostna v predlogu bi bilo potrebno eh, okrepiti eh, ta znesek za drugi steber. Potem, kar zadeva Brexit, to je nekaj, kar manjka v poročilu. Uh, trenutno novice ne kažejo najbolje glede obletov za prihodnost in glede izstopa Britanije in nimamo nobenih eh, jamstev, da bo Britanija kakorkoli še naprej finančno prispevala k evropskemu proračunu in zato je eh, potrebno vse eh, pripraviti na morebit negativni scenarij in finančne posledice ostati moramo previdni tudi, kar zadeva eh, zdravstveno varstvo, eh, kajti tudi, ko gre za prašičo kugo, eh, so bili ukrepi uspešni, ni pa bolezen povsem eh, izkoreninjena. Kajti doživeli smo že v tem parlamentu v zadnjih letih. Eh, da eh, smo mislili, da se je kaj rešilo, pa se ni. Tako da moramo ostati previdni tudi v finančnem smislu, eh, da bomo dobro preskrbljeni za take ukrepe tudi v prihodnjih letih. Najlepša hvala. Najlepša hvala, kolega Husen. Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim gospodu De Castru za mnenje. Mislim, da je dobro in uravnoteženo. Zlasti šesta točka je posebej pomembna, kjer je govora o zadostnih sredstvih za raziskave in inovacije. To je vsekakor nekaj, kar je potrebno izpostaviti. Je pa to vprašanje občutljivo, kaj ti, kar zadeva obzorje 2020, eh, je svet sredstva znižal za 10 milijonov tako da moramo tu res predstaviti močne argumente, zakaj želimo ohraniti sredstva za raziskave in inovacije. Tu se moramo vrniti na eh, predhodni predlog, torej tisto, kar je predlagala komisija in odpraviti znižanje, ki ga predlaga svet. Najlepša hvala, tudi sama se zahvaljujem uh, eh, pročevalcu za opravljeno delo. Omenila bi tri točke. Uh, Prva se nanaša na izredne ukrepe za eh, goved, govedorejo na Irskem. To mislim, da je zelo dobro, ampak ta sredstva bi morali razširiti tudi na druge sektorje, pa tudi na druge evropske države, ki bodo prizadete. Potem drugič, eh, gre za krizo, ki eh, je prisotna na področju sladkorja. Eh, potrebovali bi sredstva za podporo temu sektorju in zato predlagam, da eh, bi sprejeli proračunsko neutralne ukrepe, s katerimi bi se lahko odzvali na motnje na trgu. Tu imamo v mislih eh, člen 222 uredbe o enotnem, enotni ureditvi trga. No, sicer pa je predvideno financiranje za vrsto pilotnih projektov, ki so res ključni za razmislek o prihodnosti skupne kmetijske politike. Hvala. Najlepša hvala, kolega Buda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi čestitati poročevalcu. Mislim pa, da v poročilu nekaj manjka. Evropski in zlasti eh, romunski kmetje so veliko izgubili na račun eh, afriške prašiče kuge. Nekaj eh, očkodnine so dobili, ampak eh, izgube, ki so jih utrpeli, nikakor niso njihova krivda. Mislim, da je to nekaj, kar bi tudi morali vključiti v proračun. Kmetje potrebujejo na tem področju podporo Evropske unije. Pri Brexitu ne gre samo za govedorajo, tudi drugi sektori bodo prizadeti. Tako da menim, da moramo predvideti nadomestila za izgube tudi v drugih sektorjih. Najlepša hvala in še kolegica Tolare. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se vrnila na eh, proračun. Hvala pročevalcu gospoda Dekastro za njegovo mnenje. Eh, no, eh, še vedno smo precej zaskrbljeni zaradi proračunske negotovosti, kot je povedal prejšnji kolega, je to povezano z brexitom tu eh, je seveda v spredju britanski trg, ki je vodilni med trgi eh, za vino in alkoholne pijače. Torej, poleg eh, govedoreje je tu še en sektor, ki je zelo relevanten in to moramo Eh, predvideti, kaj se lahko zgodi, zato da ne bomo še okrepili težav, ki jih bodo kmetje že imeli. In še nekaj, danes je zelo vroče, še bolj vroče bo jutri in potrebni so eh, mehanizmi za to, da zagotovimo očkodnino za izgube, ki so posledica podnebnih sprememb in vprašanje je, kako bi lahko to vključili v proračun. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Vino. Hvala, gospod predsednik. Samo dve pripombi imam pri šesti točki eh, inovacije. Upam, da bomo temu še kaj dodali in pa še peta točka. Seveda se vedno vse začne z otroki eh, in vzdržnostjo, ampak to bi želela eh, razširiti ne samo na boljšo prehrano v šolskih kuhinjah in menzah. Eh, dobro bi bilo, če bi se otroci učili zdravo kuhati že od najzgodnejših let. Poznam ustanovo, ki se s tem ukvarja, ki je zelo uspešna, ki tudi izobražuje učitelje in to je nekaj, kar bi morali nadgraditi, eh, da bi tu okrepili ne samo ozaveščenost, ampak tudi nivo znanja. Hvala. Hvala, kolega Flanagan. Številni poslanci so omenili paket očkodnin eh, za Irsko, ki bo stal Evropsko komisijo 50 milijonov evrov. No, če koga to res zanima, eh, predlagam, da zelo podrobno preberete podrobnosti samega svežnja in eh, komu je to namenjeno. Če vas zanima vzdržnost, vas bo kap, ko boste to prebrali kajti zelo očitno je, komu je na irskem to namenjeno. Namenjeno je, um, rečem, mlade govedi, govorijo o težavah ekscesivne pri, pridelave, kako se težave pojavljajo pri majhnih kmetovalcih, izredno govorijo o irskem uh, zelo vzdržnem sektorju mlade govedine, pri tem pa povsem uh, ignorirajo oziroma pozabljajo na mlekarski sektor. Če bi torej želeli, da se sredstva dobro porabijo, da se smotrno porabi denar evropskih dokoplačevalcem, vam predlagam, da preučite ta dokument, kajti to, kar je bilo ponujeno irski, je bilo ponujejo uh, eh, na podlagi, da, najbolj, da naj se najbolj vzdržni uh, kmetovalci proizvajalci umaknejo z poti, da bodo naredili prostor za mlekarstvo in za Merkosur. Torej, namenjamo denar za to, da bi ljudje uh, opustili najbolj vzdržno obliko govedoreje. Komaj čakam, da bo uh, odbor za, račun, uh, za nadzor proračuna uh, spoznal ta dokument. Gospa, gospod Desertler, najlepša hvala, predsednik. Eh, no, glede na vse, kar smo slišali v razpravi s komisarjem in glede na komentarje, ki jih slišimo tu, evropski kmetje počnejo vse, kar od njih zahtevamo. In eh, danes, glede na vse, kar smo slišali v zvezi z Merkosurjem, v zvezi s sušo, uh, v zvezi s težavami v govedoreji, eh, v sektorju sladkorja in drugih sektorjih, ki čutijo posledice razvoja dogodkov. Mislim, da moramo v našem odboru najti vse argumente za to, da jasno povemo, da je znižanje financiranja kmetov nesprejemljivo. Eh, in uh, verjetno to, bo to sicer neizogibno, ampak vendarle se moramo uh, do konca boriti za to, da jasno povemo, da ne moremo biti svojih bojev na plečih kmetov uh, in da uh, jih po eni strani obremenjujemo, po drugi strani pa se pogajamo o tem, kako bodo nosili še dodatna bremena. To je nespremljivo. Hvala lepa. Kolegica, boste še enkrat na kratko povzeli? Ja, če so vsi, ki so želeli besedo, besedo tudi dobili. Dobro, potem pa hvala lepa vsem v imenu kolega Dekastra, hvala lepa za vse te zanimive prispevke, ki smo jih slišali v razpravi. Pripričana sem, ne vem, kako naj to rečem, da bomo zagotovo še našli priložnost za to, da besedilo še izboljšamo, da tu in tam še kaj dodamo. Še enkrat hvala lepa vsem, kot sem rekla že na začetku, rok za vložitev predlogov sprememb pa je četrtek 25. julij. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev ter eh, hvala vsem za komentarje. 4. septembra bomo glasovali o tem mnenju. Glasovanje v pristojnem odboru, v odboru za proračun, pa bo v tednu od 30. septembra do 4. oktobra. Tako, zdaj pa lahko gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Oziroma, še prej sprašujem komisijo, če želi besedo. Ja, če dovolite, nekaj vprašanj je bilo zastavljenih, lahko odgovorim na nje, če želite, če pa ne. No, izvolite. Najlepša hvala. Eh, zelo na kratko, nekaj zadev je bilo izpostavljenih, ki jih lahko razčistimo in bi jih verjetno morali razčistiti, preden oblikujete dokončno mnenje. Torej najprej, kar nekaj poslancev je zmanjšalo znižanje sredstev za razvoj podeželja. Do zmanjšanja ni prišlo, naj pojasnim, prišlo je do rahlega znižanja za 13 milijonov evrov, ampak to je zgolj tehnična pomoč. In kot veste, to ni denar, ki se uporablja za projekte ali za eh, kmete, tehnična pomoč predstavlja zgor eh, upravne stroške držav članic in to se je znižalo. Eh, želim torej pojasniti, da sicer ni prišlo do znižanja sredstev za razvoj podeželja v tem osnutku proračuna. Kar zadeva Brexit, tudi tu mislim, da je potrebno nekaj pojasnil. Proračun temelji na 28 terici EU na podlagi sporazuma o izstopu, o katerem se pogajamo z Združenim kraljestvom. No, Eh, pravite seveda, da obstaja določeno tveganje, da se to ne bo uresničilo, ampak v trenutku, ko je bil proračun predlagan, smo morali pač se na nas zanašati na dejstva, ki so nam bila na voljo. Veste, da je komisija podala svoje sporočilo februarja, potem smo to ponovno potrdili junija. Eh, takrat smo povedali, da smo pripravljeni na Brexit in komisija je jasno povedala, da če bo v nekaterih sektorjih, zlasti kmetijskih sektorjih, prišlo do moten na trgu, je komisija pripravljena podati predlog za finančno pomoč. To je še vedno aktualno in če se bo to uresničilo 31. oktobra, oziroma če bo to relevantno, eh, smo pripravljeni podati tak predlog. Kar zadeva specifično pomoč za Irsko. Kot veste, imamo opazovalnice trga, zelo podrobno spremljamo, kaj se dogaja na vseh kmetijskih trgih, ne samo na eh, govejem trgu in na irskem. In na podlagi tega smo podali eh, ta predlog za rešitev specifičnega problema na irskem. Ampak tudi tu, če se bo karkoli zgodilo na trgu, smo pripravljeni ukrepati, če bo potrebno. Kar zadeva specifično vprašanje, glede italijanske eh, ptiče gripe. Osnutek proračuna, eh, ki ga imate, ni eh, ažuren. Prejšnji teden je potekal sestanek, kjer je bila predlagana specifična pomoč za problem ptiče gripe v Italiji, tako da bo to v spravnem postopku vključeno v proračun za 2020. Kar zadeva afriško prašičo kugo v Romuniji, pa lahko rečem, da če bo država podala specifično zahtevo eh, za sredstva za reševanje tega problema, smo pripravljeni ukrepati, kot smo to počeli v preteklih letih. Ampak takega zahtevka strani Romunije nismo prejeli. Tako da eh, po tej plati eh, v proračunu ni potrebno ničesar dodajati. In pa za konec še nekaj v zvezi s pilotskimi projekti. Prvi krok ocen pilotskih projektov je zaključen in zdaj eh, ocenjujemo drugi krok predlogov, ki smo jih prijeli in o tem bomo z vami razpravljali tudi eh, torej kasneje v drugi polovici leta, ko bomo v končni fazi priprave proračuna. In pa še kar zadeva sadje in zelenjavo, to je izpostavil poročevalec. Eh, E, tu pravi, da obžaluje znižanje sredstev, ampak ni prišlo do znižanja sredstev. E, gre zgolj za zneske na podlagi obvestil držav članic. E, s tem predlaganim zneskom pokrivamo vse zahteve, ki smo jih prejeli strani držav članic. To sem želel jasno povedati, torej tu ni predvideno znižanje sredstev. Uh, In pa gospa Tolere je govorila o podnebnem tveganju v kmetijstvu. Mislim, da to ni stvar za proračun 2020. To je zadeva, ki jo morate izpostaviti v okviru pogajanj o prihodnem finančnem okviru eh, za obdobje 2021 do 2027. Najlepša hvala. Hvala lepa komisiji. Hvala za vsa pojasnila. Mislim, da so zelo koristna pred dokončanjem tega mnenja. Zdaj pa kar predlagam, da gremo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer sprejetje priporočil koordinatorja odbora Agri. Eh, priporočila ste prejeli, če ni nobenih pripomp, lahko ta priporočila sprejmemo. Očitno ni komentarjev, torej sledi še točka 9, točka razno. Z moje strani eh, tu nimam želje, da bi karkoli izpostavil, očitno tudi nihče od vas ne želi več besede, torej sledi samo še deseta točka. Naslednja seja bo potekala 4. septembra od 9. do 12.30 in od 14.30 do 18.30 ter 5. septembra od 9. do 12.30 v Bruslju. Najlepša hvala. Torej vam lahko vsem zaželim še prijeten večer, polet, prijetne poletne počitnice in upam, da se okrepljeni vrnete prvi, prvi teden septembra. S tem pa tudi zaključujem sejo. Hvala.